gospa predsedujoča odpiram posedenje začenjamo s sejo španske oblasti so navezale stike z predsednikom v zvezi s tem, da bi odzeli imuniteto Carlosu Puigdemontu in Antonijo Kominu, zato da bi se lahko nadaljeval pravosodni postopek proti tema poslancema. V skladu z poslovnikom bo to zahtevo preučil odbor Juri, ki je pristojni odbor. Zdaj pa bomo začeli obravnavati prvo točko na dnevnem redu. Gre za vprašanje za ustni odgovor. In sicer institucije in organi ekonomske in monetarne unije preprečevanje nasproti interesov po koncu zaposlitve na javnih funkcijah. Vse poslance obveščam, da lahko uporabijo sistem modrega kartona in se javijo k besedi pri postopku pritegnite pozornost predsedujoče na tradicionalen način in elektronski način. Navodila so na voljo pri vhodu v dvorano. Zdaj pa dobi besedo avtorica, gospa Irene Tinagli. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. 17. Septembra 2019 je gospod Farkas napovedal, da bo odstopil z mesta izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa. In to začne veljati 31. januarja 2020. Zato, da bo 1. februarja 2020 lahko postal izvršni direktor Združenja za finančne trge v Evropi, to je AFME. In oni pravijo, da so glas finančnih storitev v Evropi. EBA, Evropski bančni organ, ima nalogo nadziranja bančnega sektorja v Evropi in postavlja tudi standarde pri ključnih finančnih predpisih. To pomeni, da je EBA ena temeljih institucij, ki nadzirajo in spremljajo finančni sektor. To seveda pomeni, da so tudi neprestano cilj lobistov. AFME, tako kot drugi deležniki, tako se zdi, ima stalne stike z EBA. Po etičnih pravilih je nadzorni organ EBA sprejel odločitev, da omeji sicer mandat izvršnega direktorja, ampak ne preveč. To velja za direktorje tako v času, ko bo še pri EBA, kot tudi takrat, ko bo pri AFME. Ampak zdi se, da so te omejitve nerealistične in neizvršljive. Drugače pa bo gospod Farkas težko upravljal svojo nalogo tam. Ne vem, katere teme pokriva AFME, ki ne spadajo v pristojnost EBA. In to pomeni, da se to ne bi navezovalo na preteklo delo gospoda Farkasa. Prav tako mi ni jasno, kdo bo spremljal učinkovito izvajanje teh omejitev. Zlasti tisto omejitev bo težko spremljati, ki nalaga gospodu Farkasu, da se ne sme ukvarjati z lobiranjem pri EBA in ne sme imeti stikov z zaposlenimi pri EBA in to 24 mesecev po zaključku dela pri EBA. Kdo bo to nadziral? Kako? Zato pozivamo k temu, da bi revidirali odločitev nadzornega odbora EBA. Nažalost, primer gospoda Farkosa ni prvi, pa tudi vredno ne bo zadnji primer teh vrtljivih urad, kajti to vedno znova povzroča nasprotja interesov. Ampak moramo ukrepati in poskrbeti, moramo, da bo to zadnji primer in res upam, da bo to zadnji primer. To je mehanizem vrtljivih urad, kjer iz visokih položajev v javnih službah ljudje preidejo na visoka mesta v javnem oziroma zasebnem sektorju in obratno. To spodkopava verodostojnost posameznika, ki izvaja podobne dejavnosti, pa ne samo to, to spodkopava tudi zaupanje državljanov v javne organe. In zaupanje javnosti v javne organe je v bistvu hrbtenica demokracije. Ne smemo dopustiti, da bi evropske institucije in agencije izgubljale na verodostojnosti, zato ker nekateri posamezniki ravnajo tako, kot ravnajo. In poskrbeti moramo, da ti posamezniki ne bodo pod vplivom zasebnih interesov. Zato pozivamo komisijo, da oceni trenutno prakso zaposlovanja po karieri v javnem sektorju, zato da preprečimo nasprotja interesov. Prav tako pa je treba uvesti harmoniziran pravni okvir, ki mora vključevati razširjeno možnost blokiranja takšnih menjav, prav tako pa potrebujemo obdobje ohlajanja, ki je sorazmerno s posameznimi primeri, prav tako pa je treba zagotoviti tudi ustrezno začasno plačilo. In komisijo pozivamo tudi k temu, da oceni, ali je primerno, da zadevne agencije same odločajo o tem, kako se bodo izvrševala pravila glede preprečevanja nasprotja interesov. Prav tako same odločajo o tem, kako se bo zagotovilo spoštovanje takšnih pravil. Vesela sem, da je resolucijo podprl prav vsak poslanec v odboru Eko. Nihče ni bil proti, nihče se ni vzdržal. Mislim, da je to jasen signal in plenarno zasedanje bo tudi seveda podprlo to resolucijo. Hvala. Hvala lepa, gospa avtorica, zdaj pa v imenu komisije, gospod Lenarčič, izvolite. Madam President, Gospod predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, že na začetku naj vam povem, da se strinjam z vami, da so visoki etični standardi v Evropski javni službi zelo pomembni. Ti visoki etični standardi so ključen element demokracije. Etika v javni službi mora imeti pomembno mesto in s tem bomo poskrbeli, da bodo javni uslužbenci neodvisni, objektivni in odgovorni ljudem. Vem, da je premik gospoda Farkaša iz EBA v zasebni sektor poskrbel za nekaj razburjenja. In v tem kontekstu ste komisiji poslali vprašanja v zvezi z politiko in pravnim okvirom. Prav tako ste opozorili, na vprašanje horizontalne harmonizacije etičnega pravnega okvira med evropskimi institucijami kadrovski predpisi in izvedbena pravila ki jih je sprejela komisija veljajo za vse agencije eu razen če agencije sprejmejo svoja pravila ki jih potrdi komisija vsaka agencija je tudi neodvisna zato ker gre za ločene pravne entitete. To pomeni, da so agencije same odgovorne za izvajanje pravil, skladnost in za sprejemanje posameznih odločitev v zvezi z kadrom. In to velja tudi za gospoda Farkaša. Odločitev v zvezi z gospodom Farkašem je bila sprejeta na odboru nadzornikov organa EBA. Oni odločajo o tem, kako se bodo omejevale možnosti po zaposlitvi v EBA. Tam so vodje nacionalnih organov, ki so pristojni za kreditne institucije v vsaki državi članici. Komisija sodeluje na teh sejah, ampak s samo enim predstavnikom brez pravice glasovanja. Tako je odločil zakonodajalec. In, kakor sem dejal, EBA vežejo kadrovski predpisi, kakor tudi druge institucije. In tam je upeljan obsežen etični okvir. V reformi kadrovskih predpisov leta 2013 smo okrepili predpise zlasti na področju obdobja po karjeri v javnem sektorju. To pomeni, da se nasprotja interesov ocenijo tudi po dopustu iz osebnih razlogov. In vključujemo tudi vprašanje lobiranja, zagovarjanja dopusta zaradi osebnih razlogov ali kakršnega drugega razloga za to, da je oseba zapustila institucijo. V vsakem primeru pa se ocenjuje vsak primer posebej. Prepovedi in omejitve morajo biti sorazmerne in dobro utemeljene. Za vsak primer moramo zadeti pravo ravnotežje. Po eni strani moramo zagotoviti integriteto dela institucije s začasnimi prepovedmi in omejitvami, po drugi strani pa je treba spoštovati pravico nekdanjega zaposlenega, da dela in da sprejme ponujeni poklic, kakor je zapisano v listini temeljnih pravic Evropske unije. In komisija ima zato izvedbena pravila, ki jih redno revidiramo, zato da upoštevamo priporočila parlamenta, varoha človekovih pravic in sodišča. To je veljalo tudi takrat, ko je bil sprejet sklep o ukrepih za obdobje po zaposliti v javnem sektorju. Izpostavil bi tudi pomen preglednosti od leta 2014, kadrovski predpisi navajajo da mora vsaka institucija letno objavljati podatke o izvajanju prepovedi za nekdanje višje menedžerje v obdobju enega leta in ti ljudje eno leto torej ne smejo izvajati lobiranja pri svoji nekdanji instituciji na področju, kjer so bili aktivni v preteklih treh letih. Komisija je pred kratkim objavila svoje peto poročilo in komisija si tako želi zagotoviti večjo preglednost in to vključuje tudi objavo srečanj komisarjev in višjih menedžerjev, prav tako pa smo uvedli tudi register preglednosti. V nedaljnih letih je komisija sodelovala z varohinji človekovih pravic in tudi sami smo preučevali primere vrtljivih urad. Pri zaključku druge preiskave februarja lani je Evropska varuhinja človekovih pravic ugotovila, da ima komisija visoke standarde na področju etike in preglednosti, komisijo pa je pozvala k temu, da bi še naprej vodila z zgledom. Julija lani je Evropsko računsko sodišče objavilo poročilo o etičnem okviru Evropskega parlamenta, sveta in komisije. Računsko sodišče je ugotovilo, da imajo evropske institucije v veliki meri ustrezne etične standarde in da komisija dobi zelo visoke ocene na tem področju. Z novim kolegijem se bomo spopadali z novimi izzivi na področju etike, imamo pa tudi novo odločenost. Podpredsednica Jurova je od predsednice komisije dobila nalogo, da sodeluje s parlamentom in svetom, pri tem, da se vzpostanovi neodvisen etični organ, ki bo veljal za vse institucije. Sodelovanje drugih evropskih institucij je v tem procesu ključnega pomena, če želimo poskrbeti, da bo ta proces uspešen. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa v imenu skupine ELS. Gospod Ferber. Dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča gospod komisar, kolegice in kolegi, nasprotja interesov v obliki mehanizma vrtljivih urad spodkopavajo zaupanje v Evropsko unijo in njene institucije. In seveda pa ne smemo prepovedati opravljanja funkcij, če bomo visoke menedžerje zavezali k obdobju ohlajanja, jim moramo ponuditi kompenzacijo, kajti drugače se bomo znašli v pravno težkem terenu, kajti komisija ne more kar tako reči, da je to agencija, ki ima svoje pravila in tako naprej. Ne, potrebujemo skupni pravni okvir in obžalujem, da sveta ni v tej razpravi, kajti Če želimo imeti skupen pravni okvir, bomo potrebovali tudi podporo sveta in lepo bi bilo, če bi se svet prav tako vključil v to razpravo. Pa še nekaj, nadzorni organi morajo imeti manj manevrskega prostora. Ne more biti kar tako, da bodo oni sami odločili, kaj je dopustno in kaj ne, zato ker oni uporabljajo drugačna merila kot eh, bi moral moralo veljati za visoke menedžerje v Evropski uniji. No, najprej moramo pomesti pred svojim pragom, to je jasno, zato smo v resolucijo vključili tudi naslednje, namreč to ne velja samo za druge institucije, ampak tudi za parlament. Naprimer, zaposleni pri zelenih je še en mesec delal na področju pravil za bančne organe, potem pa je naslednji mesec začel delati za britansko bančno združenje. No, tudi to je problematično. Zato želim povedati, da sem zelo zadovoljen, da smo v resoluciji povedali, da morajo predpisi glede nasprotja interesov veljati za vse, torej tudi za zaposlene v parlamentu. Hvala, hvala lepa. V imenu skupine socialistov dobi besedo Paul Tank, dve minuti. Izvolite. Hvala, hvala, predsedujoča. Danes je še posebej lepo biti evropski poslanec. Varohinja človekovih pravic oziroma varohinja pogodb komisija je pogledala stran, mi pa smo tukaj zelo jasni. Mehnizem vrtljivih vrat je velik problem in ta pravila nam omogočajo, da prepovemo sprejemanje mest, ki bi škodila našemu skupnemu interesu. Ampak pravila ne pomenijo nič, če se ne izvršujejo. Evropski parlament mora opozoriti komisijo in EBA, pa tudi javnost, da ne bomo dopustili, da bi ta pravila postala nerelevantna. S to resolucijo pošiljamo jasen signal, da si želimo, da bi morali imenovanje gospoda Farkasa blokirati, če ne, pa bomo ukrepali naprej. Ampak zgodbe tukaj še ni konec. Zdi se, da se EBA in AFME nekako romantično zbližujeta in prepo, preprečiti moramo na skrižja interesov v EBA če bo res gospod Farkas 1. februarja prevzel svoje novo delovno mesto. Upam, da vsaj ne bo dobil izkaznice za vstop na, v prostore EBA. In v naslednjih dveh letih se komisija z gospodom Farkasom ne bi smela sestati. Ponosen sem na to, da smo tako jasen signal poslali javnosti, ampak nekaj je treba upoštevati. V tej zgodbi na koncu ne zmaga nihče. Mislim, da bi morali zagovarjati naša pravila in poskrbeti, da bodo tudi vedno veljala. Hvala. Hvala lepa, skupina Renew, gospod Garikano. Tri minute. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, v finančni krizi smo se naučili, da ni dobro, če so regulatori in banke preveč v tesnih odnosih. To lahko pomeni veliko stroške. Ne govorimo o nekih etičnih standardih, ki jih je ne mogoče izvajati, govorimo o pravilih, ki dejansko nekaj pomenijo tudi davkoplačevalcem. Zakaj? Če tisti, ki postavljajo pravila, pravila postavljajo v interes sistema, ne v interes javnosti, potem to vodi do pravil, ki niso učinkovita. Zaradi tega mora javnost potem reševati banke in tako plačevalci plačajo. Ulagatelji radi stavijo tako, da če bo glava, zmagajo one, če bo rep, pa izgubijo davkoplačevalci čestitam svojim kolegom iz velikih skupin gospodu Tangu, gospe Tingali, gospodu Ferborju in gospodu Gigoldu. Lepo je, da smo sprejeli resolucijo soglasno kot Evropski parlament in še naprej moramo ohranjati stroge ločnice med bankami in regulatorji. V tem primeru pa gre za veliko kršitev kadrovskih predpisov, ki ste jih omenili vi, gospod komisar. In to pomeni, da ni problema, če želi nekdo zanemarjati ta pravila. Zato je parlament tudi tako ukrepal. Tega problema ne obravnavamo zlahka. Mi bomo tudi v prihodnosti poskrbeli, da se bodo kadrovski predpisi upoštevali. In ta etični organ, ki ga predlagate vi, je dobra zamisel. Mislim, da bi morali sprejeti vsak ukrep, ki ga lahko, zato da poskrbimo, da bodo pravila spoštovana. To je v korist našega gospodarstva in naših davkoplačevalcev. Hvala. Hvala lepa. Zeleni, gospod Gigold, dve minute in pol. Izvolite. Hvala lepa, hvala gospa predsedujoča. Primer Adam Farkaš je upravičeno vodil do veliko vznemirjenja, kajti gre za veliko navskrižje interesov. Številka dve Evropskega bančnega organa bo zdaj zapustil svoje mesto in začel delati na vrhu največjega bančnega lobija. To pomeni, da bodo ljudje manj zaupali v evropsko demokracijo. In to pomeni da bodo manj zaupali tudi v institucije evropske unije zato morajo biti naši standardi toliko višji na področjih kot je preglednost pri lobiranju in dokumentih EU moramo imeti torej visoke standarde ampak kar zadeva vrtljiva vrata med lobisti zasebnim sektorjem in javnimi službami, tukaj pravila niso tako jasna. Pravila pa morajo biti strožja. Trenutna pravila so samo slaba šala in to velja tudi za pravila, ki so zdaj bila naložena gospodu Farkašu. Komisija mora strogo izvajati kadrovske predpise in primer Farkaš zaenkrat še ni bil deležen ustrezne pozornosti pri komisiji. In to je seveda posledica tega, da tudi na svoje zaposlene ne gledajo vedno tako strogo, kot bi morali. Da, tudi v Evropskem parlamentu imamo ta problem. To se začne pri asistentih, ampak se nadaljuje kar s poslanci, kajti tudi poslanci po koncu mandata še vedno dobivajo plačilo. Ne, da bi zato imeli kakršnakoli pravila glede nasprotja interesov jaz bi z veseljem prevzel to pobudo. Mislim, da bi si morali tukaj v parlamentu prav tako naložiti pravila v zvezi s tem, kaj ti tudi mi imamo velike zahteve glede preglednosti. Ko sem jaz podal te predloge, da bi omejili vrtljiva vrata, ni bilo veliko podpore. In če bo zdaj drugače, se tega veselim. Ampak mislim, da mora Evropski bančni organ naš poziv vzeti resno ponovno morajo razmisliti o tem sklepu in če tega ne bodo storili potem mora to voditi do določenih posledic zdaj imamo lepo priložnost za to kajti tudi nova številka 2 prihaja od velikih bančnih lobijev in videli bomo ali smo resni s temi novimi pravili to velja tudi za primer sabatil o tem se veliko poroča in Vse institucije morajo tukaj opraviti svojo domačo nalogo in pokazati da jemljajo to resolucijo resno. Hvala. Zdaj pa skupina ID, gospod Kuhs. Dve minute in pol. Dank, frau... Najlepša hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Marsikaj je že bilo povedanega, e, samo ne še od čisto vsakega, tako da sam ne bom več dodajal, kaj veliko dejstva so na mizi. Analiza mislim, da je precej enoznačna, in nekaj se mora spremeniti. Po mojem mnenju pa ne more biti tako, da organ, ki ga to zadeva, sam določa pravila, s katerimi ne bi se takšni primeri razreševali. Ta pravila bi morale določati ustrezne institucije, svet, parlament in komisija. In uh, tu je treba potegniti mejo oziroma se zauzeti za to, da do teh težav ne bo več prihajalo. Tudi če si mi postavljamo veliko pravil, po eni strani to stane precej denarja, kot je povedal že gospod Ferber, od nas to terja tudi veliko energije, ampak težava je na koncu v tem, če pri tistih, ki jih to zadeva, ne pusti kaj dosti posledic oziroma se s, s tem ni treba ukvarjati, potem ne bomo kaj dosti dosegli takšni uradniki, ki potem preidejo v zasebni sektor, paziti moramo, da se to ne bo kar naprej dogajalo, ne glede na to, odkot ti uradniki prihajajo. Zato je treba poskrbeti tudi za dovolj osebne odgovornosti, da do takšnih stvari ne bo prihajalo. Hvala lepa, skupina GUE NGL. Gospod Gusmao signora presidente gospa predsedujoča resolucijo ki jo je pripravil evropski parlament podpiramo. zavzemamo se za naše stališče in žal nam je tega kako je ravnala komisija. To se je zgodilo že pri več komisarjih. Leta 2008 je predsednik komisije dejal, da je treba uravnovesiti vpliv finančnih institucij na zakonodajni proces. E, tedajni predsednik komisije je podal to izjavo, gospod Barroso je bil takrat predsednik in na to se je odpravil delati za Goldman Sachs, to vsi vemo. Gre za endemične težave In eh, te se dogajajo v različnih evropskih institucijah. Prav tako se zadeve slabšajo vsakič, ko se ozremo, kaj se dogaja v finančnih institucijah. To velja za številne regulatorne organe, tudi za Evropski parlament. Evropski bančni organ je sprejel svojo odločitev v primeru gospoda Farkaša in kot je bilo že povedano, ta odločitev ni ravno posrečena. pravili, re, odločili so se, da s tistimi, ki delajo v organu, nekaj časa ne bo smel imeti kontakta. Niso mu naložili omejitve, da bi moral imenik s telefonskimi številkami kolegov predati. Treba bi bilo naložiti omejitve, da ne bi smel tudi prenašati informacij, ki jih je pridobil v osmih letih. Eh, pri delu v Evropskem bančnem organu in jih zdaj uporabiti kot lobist. EBA je osrednji regulativni organ in gospod Farkaš bo lahko uporabil te informacije. Plača, ki jo bo prejemal, eh, pa bo nagrada za vse te informacije, ki jih bo prenesel naprej. Načelo neodvisnosti je nekaj izjemno pomembnega. Je pravzaprav hrbtenica demokratičnih institucij. In zato ne moremo samo stati križem rok in opazovati, kaj se dogaja. Evropski bančni organ bi lahko v celoti prevzeli finančni interesi drugih institucij in prav temu smo zdaj priča. Predsednik EBA je sprejel odločitev v povezavi s Santanderjem. Naša dolžnost je ukrepati. Danes govorimo o pravici, da z delovnega mesta v regulativnem organu potem, takoj zatem postanete lobist. Želeli bi si, da so vsi v institucijah tako dobro zaščiteni kot eh, takšni ljudje, ki prehajajo z enega mesta na drugo. Gospod Fernandeš. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Zadnja finančna kriza je jasno pokazala, da v finančnem sektorju regulatori, nadzorniki in ostali delijo med seboj informacije, delijo si prostor in pisarne, pogovarjajo se med seboj in oni so tisti, ki vplivajo na sprejemanje odločitev. Vsaj tako zadevo vidijo in dojemajo evropski državljani. Evropski državljani ugotavljajo, da javni organi niso neodvisni od določenih interesnih skupin. In seveda je to nekaj, kar podkopava zaupanje v demokracijo, v Evropo, v skupni projekt. Zato je zelo pomembno, da v tem primeru, ki ga danes obravnavamo, odbor Ekon soglasno podpira ne z veliko večino, temveč soglasno podpira priporočila in zahteve v zvezi s tako imenovanimi vrtljivimi vrati. Soglasno smo podprli poročilo. Namreč ne moremo dopustiti, da bodo nekdani člani nadzornih organov odločali o tem, ali lahko posamezni člani odidejo v to ali ono podjetje. Ta postopek zadeva vse evropske institucije to vpliva seveda tudi na komisijo in tudi na nadzorne agencije. Ti akteri so tisti, ki bi morali spremljati, ali se spoštujajo pogodbe, ali se spoštujajo pogoji, ali se postopki prehajanja iz ene institucije v drugo, z ene funkcije na drugo, izvajajo tako, kot se morajo. Želimo si, da bi v Evropi zagotovili veliko več politične odgovornosti. Hvala gospa predsedujoča vsi o tem govorijo ampak eh, nekaj je treba storiti prekiniti moramo z izvajanjem teh nepreglednih pravil glede etičnih predpisov to velja za fosilna goriva za jedrsko energijo in tako naprej lobiji so zelo organizirani in eh, dobro skrivajo svoje interese pred javnostjo naprimer bančni interesi, energetski interesi in tako naprej. Potrebujemo več preglednosti zato, da se bomo borili proti tem temnim silam in preprečiti moramo korupcijo, kajti tudi v Franciji smo danes temu priča. Naprimer, Svet Evrope 9. januarja 2020 v svojem poročilu navaja prav to. Obstaja velika kriza na področju boja proti korupciji korupciji in potrebujemo več preglednosti med javnimi organi in interesnimi skupinami, zato da bodo odločitve bolj jasne. Mislim, da moramo svet poskrbeti za zaupanje javnosti v evropske institucije, zato moramo preprečiti, da bodo sodelovali zasebni in javni interesi. Naprimer, v tem primeru lahko vidimo, da je visoki uradnik Farkas iz Evropskega bančnega organa poskusil pristopiti k Združenju za finančne trge v Evropi. To se ne bi smelo zgoditi. To ni sprejemljivo, potrebujemo bolj stroga pravila za to, da ohranimo integriteto naših institucij in mislim, da bi morali tudi določiti bolj dolgo prehodno obdobje med dvema funkcijama, zato da se preprečijo nasprotje interesov, zato moramo pa tudi zagotoviti sredstva iz evropskega proračuna in potrebujemo tudi neodvisno nadzorno telo, kajti Vi ste govorili o tem etičnem organu, gospod eh, komisar. In ko gre za to, da bi ščitili javni interes, moramo delati pregledno in jasno. Hvala. Hvala lepa. Gospod Čoka, ena minuta. E non si pensi di guadagnare Verjetno ne mislite, da bomo danes dopoledne med razpravo povrnili nedolžnost Evropskemu parlamentu in evropskim institucijam, zgolj zato, ker izpostavljamo problem vrtljivih vrat, lobistov, njihovega vpliva in tako naprej. Že več let tako mi kot tudi državljani obsojajo te palače, te institucije in do sedaj so vse pritožbe naletele na gluha ušesa. Rekli smo tudi, da smo znotraj monetarne unije priča močnemu vplivu lobijov. Poglejte si, kaj se je zgodilo. Monetarna unija je povzročila škodo. Zaradi monetarne unije so se zaprla številna podjetja, zaradi lobistov so mnogi državljani izgubili svoja delovna mesta. Tu ne gre zgolj za to, da bi zdaj na novo uredili to področje, da bi sprejeli nova pravila za prihodne. Preveriti je treba tudi to, kaj se je dogajalo v zadnjih letih, ko so res bila storjena kazniva dejanja na tem področju. Hvala lepa. Gospod Alfred Sant je naslednji ena minuta. Hvala lepa. Zakonodaja na evropski ravni se še razvija, včasih tudi na podlagi napak, ki jih potem odpravljamo. Vloga izvršnih direktorjev je ključnega pomena pri zastavljanju in izvajanju zakonodajnih besedil. Praksa se bo torej razvila, ko se eh, bodo bančna ter ekonomska in monetarna unija razvili. Imamo različne vrste interesov. Ampak tisti, ki uh, urejajo takšne regulativne odločitve, morajo biti povsem neutralni. Regulatori sami morajo imeti zagotovila, da takšna neodvisnost obstaja. Danes pa ni tako. Razmisleki o zamenjavi funkcije lahko vplivajo na regulativni proces. Potem so tu še insajderske informacije ter strokovno znanje, ki si ga pridobite na regulativnem finančnem mest, eh, delovnem mestu in to lahko koristi naslednjemu delodajalcu. Pri vrtljivih vratih obstajata dve vprašanji. Treba je razumeti, kako lahko pride do navskrižja interesov, ko imenujete ljudi na izvršna mesta. Tega se ne sme zanemariti. Ne smemo tolerirati onesnaženja regulativne neutralnosti, ki jo Evropska unija zahteva, če naj bi se ta pravilno razvijala. Hvala lepa, gospod Peksa, minuta in pol. Kolegs. Dragi kolegi, danes stojim pred vami, da bi omenil problem vrtljivih vrat v Evropski uniji. Vse prepogosto visoki uradniki Evropske unije zapustijo svoje delovna mesta in pri tem izkoristijo notranje informacije, ki so si jih pridobili, ter se podajo med lobiste. Visoki uradniki že imajo obveznost, da poročajo o funkcijah, ki jih eh, nameravajo zauzeti, a vse prepogosto so to zanemari. Konflikt, torej navskrižje interesov po opravljanju javne funkcije, lahko ogrozi našo integriteto in verodostojnost. Evropske institucije bi morale biti zgled etičnih in eh, standardov in standardov transparentnosti. Zato pozivam komisijo, da stori več in prepreči takšne navskrižja interesov. Evropsko računsko sodišče pa naj preuči takšna sistemska vprašanja in najde to vrstne prakse. Prejšnjega oktobra je komisija obljubila, da bo preučila etične predpise ne želim samo kritizirati, rad bi ponudil tudi nekaj rešitev, zato bi prosil za naslednje. Potrebujemo harmoniziran okvir, ki bo zagotavljal enake standarde na evropski nacionalni ravni. Drugič, treba je vzpostaviti neodvisen etični organ, ki bo preiskoval vse problematične primere. Tretjič, potrebujemo zavezujoče 12-mesečno obdobje mirovanja, v katerem Višji uradnik Evropske unije ne sme zauzeti mesta lobista. Četrtič, treba zagotoviti transparentnost javnih institucij, deklaracije o interesih in te je treba objaviti tudi na spletu, da bodo dostopne vsem. Hvala lepa. Hvala lepa. Na vrsti je gospod Krah, ena minuta. Gospa predsedujoča, dragi kolegi. Znašli smo se med kladivom in nakovalom. Na eni strani gre o prehajanju uradnikov iz institucij eh, v zasebni sektor in na tem se ljudje upravičeno jezijo. Po drugi strani pa si ne želimo, da bi preganjali ljudi z uradniških mest. Potrebujemo nadarjene ljudi v naših institucijah in ti ljudje morajo tudi vedeti, da to zanje ne bo na koncu postala past, temveč da bo to možnost opravljati službo, potem pa bodo lahko opravljali tudi druge funkcije. Težave so torej nekako že vnaprej programirane. Ne smemo, ne smemo se zdaj spustiti v preveliko, preveč zakonodaje, ker potem ljudje ne bodo več prišli k nam, ne bodo želeli takšnih zaposlitev. Kolega Kus je to že omenil, da je treba primere jasne zlorabe predstaviti javnosti. Politično neustrezno ravnanje je to, da za to izve javnost in se potem ustrezno odzovemo ne z, da zdaj postavljamo in pišemo na tisoče zakonov. Hvala lepa, gospa Grapini, ena minuta. Komisar, revenim, časa... Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Ponovno se lotevamo te tematike. Namreč ni prvič, da govorimo o konfliktu interesov in o tem, kako to preprečiti. 24. oktobra smo se pogovarjali o teh istih vprašanjih. Takrat je komisar, takratni komisar rekel, da je res treba preveriti, kakšen je zakonodajni okvir, da je treba stvari izboljšati, da je treba preveriti tudi to, ali so določbe poenotene in veljajo enako za vse institucije. Ampak od oktobra dalje ni komisija storila nič konkretnega. Takrat je komisar obljubil, da bodo sprejeti konkretni ukrepi. Res je, da smo vzpostavili finančne trge, da smo zagotovili tudi nadzor, ampak kako se skupaj deluje, ne vem. Ugotavljam pa, da je komisija v položaju, ko se zdi, kot da jaz ti konflikt interesov sploh ne zanimajo. Komisar je rekel, da bodo preverili konflikte interesov, ampak preverjanje konfliktov interesov nastane, ko do konflikta interesov že pride. Delovati bi morali preventivno mislim, da gospod Farkaš ne bi smel biti umeščen na novo funkcijo, če obstaja konflikt interesov. Gospod Balt, ena minuta. Šanovna pani predsednica, v interesu institucij Evrope. Gospa predsedujoča, v interesu evropskih institucij je, da preprečijo goljufije, da preprečijo kršitve predpisov strani uradnikov. Namreč ugotavljamo, da je gospod Farkaš, ki je včasih zasedal mesto v EBI, zdaj predlagan za mesto v AFME, torej v Združenju za finančnem trgu. Verjetno bo delal za dobro te in drugih institucij. Ampak komisija In parlament bi morala preprečevati nastanek takšnih situacij, o katerih se danes pogovarjamo. Zanima me, ali namerava komisija spremljati delo EBE, ali namerava spremljati tudi delo združenja AFME, da ne bo prišlo do kakršnega koli konflikta interesov pri kolegu Farkašu. Dva zglošenja. Hvala lepa. Zdaj je na vrsti postopek Catch the Eye. Gospod Vačesko, ena minuta. Nima pana posla, jest. Bardzo proszę. Kolega ni oziroma je v dvorani, izvolite. Prešedinta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, kar zadeva konflikt interesov. Naj povem, da je konflikt interesov tisti, ki povzroča največje število goljufij v celotnem evropskem gospodarskem sistemu. Konflikt interesov je vprašanje, ki kar ne zgine z naših dnevnih redov. Nažalost pa je vprašanje konflikta interesov različno razumljeno v Evropski uniji. Vsak si to tolmači nekoliko po svoje. Nimamo na voljo jasnih in strogih meril, ko gre za vprašanje konflikta interesov kar pomeni, da pri obravnavanju teh vprašanj med državami prihaja do precejšnjih razlik. Nekatere države so zelo stroge in dosledne, ko gre za preprečevanje konflikta interesov, druge države imajo v veljavi veliko manj strogo zakonodajo. Dejstvo pa je, da konflikt interesov vpliva na delo lokalnih in nacionalnih uprav. Zato bi komisijo prosil, da poda konkreten predlog v zvezi s tem, na kakšen način naj se razrešujejo konflikti interesov. Želimo si, da bi imeli pravila, ki bi veljala za vse države članice in za vse sektorje. Namreč vir korupcije na evropski ravni izhaja iz konflikta interesov. Hvala lepa, kolega Žalca. Kam dve teh diskusij, bardzo interesujoče, bi Hvala lepa, gospa predsedojoča. Današnja razprava je bila zelo zanimiva. Sicer ne pričakujem takojšnjih odgovorov na ta vprašanja, vseeno pa si želim, da bi v Evropi oblikovali nov dogovor. Slišali smo, da je bil sprejet tudi nov zeleni dogovor. Vemo, da bo precej finančnih sredstev šlo v to smer. In kolikor vem, je finančni sektor poleg lobistov izrazil veliko zanimanje. Dobro bi bilo, če bi razlikovali med tistimi, ki dejansko delajo v okviru tega zakonodajnega okvira. Želimo si, da bi preverili tudi, kdo bo na koncu imel koristi od tega ogromnega sklada, da ne bodo tisti, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku, ki je vezan na ta sklad, na koncu tudi upravičenci. Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajam gospodu Lenarčiču v imenu komisije. Eh, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, pozorno sem prisluhnil vašim komentarjem. Za začetek vam zagotavljam, da se komisija vsekakor ukvarja z vprašanji na skrižja interesov in da tega ne jemljemo zlahka, ne tega primera, nekaterih, ne vseh drugih, ko gre za morebitna na skrižja interesov. Komisija pa se ne more uh, boriti, kakšno odločitev naj sprejme nadzorni organ Evropskega bančnega organa lahko pa malce osvetlim zadevo na podlagi komentarjev, ki ste jih pravkar podali. Prvič, predstavnik komisije v nadzornem odboru, ki nima glasovalne pravice, poudarjam, je poskušal biti čim strožji glede omejitev. Eh, ko se je izkazalo, da ta primer vsebuje na skrižje interesov. Nadzorni odbor je natančno preučil primer in sklenil, da se na skrižje interesov da obvladati z dodatnimi omejitvami, takšnimi torej, ki presegajo minimalne pogoje, ki veljajo za više uradnike. Torej, obdobje mirovanja, ko uh, uradnik ne sme imeti stika s prejšnjimi kolegi. To obdobje je dvakrat daljše kot ponavadi. Zdaj pa ne bom se spuščal v podrobnosti o omejitvah. Je pa moral odbor pretehtati vse vidike in najti ravnovesje med interesi javnosti na eni strani in pravicami, osebe, da lahko nadaljuje svoje delo. Izpostavili ste pomembno vprašanje, kdo naj bi spremljal in zagotavljal izvajanje in izvrševanje te odločitve. Odbor nadzornikov EBA je v, vključil določbo o izvajanju da se bodo omejitve, izva, da se bodo izvajanje omejitve sporočile osebju EBA. Predsedujoče bo tudi obveščen o vseh stikih gospoda Farkaša, ko bo ta zapustil EBA, EBO. Prav tako mora EBA vsako leto obveščati javnost o izvajanju prepovedi glede lobiranja, kar vključuje tudi seznam primerov, s katerimi so se ukvarjali. Gospod, za gospoda Farkaša veljajo kadrovski predpisi in morebitni disciplinski postopki, ki se lahko sprošijo, če bi kršil omejitve, kar vključuje tudi eh, trenutek njegovega odhoda. Če bi recimo nadzorni organ EBA oziroma OLAF izvedeli, da je prišlo do kakršnekoli napake, bi se lahko, sprož, bi se lahko sprožil disciplinarni postopek in bi se mu lahko naložili disciplinski ukrepi, kot so definirani v kadrovskih predpisih. Ničesar ne prepuščamo na ključju, to sem hotel povedati. Obstajajo predpisi, s katerimi zagotavljamo, da se takšne omejitve ustrezno izvajo. Naj za zaključek ponovim naslednje. Komisija zagotavlja oziroma vsaj skuša zagotavljati, da obstajajo visoki etični standardi v vseh agencijah. Zato imamo na voljo harmoniziran pravni okvir. Vendar pa je v tem primeru eh, odgovornost na strani nadzornega organa EBE, da ta okvir tudi izvaja in da odločitve sprejema neodvisno, kar zadeva omejitve po opravljanju javne funkcije v skladu s svojo uredbo in kadrovskimi predpisi. Odgovornost omenjenega nadzornega organa je tudi, da zagotovi ustrezno spremljanje svojih odločitev in njihovo izvajanje. Komisija vedno skuša izboljšati obstoječi okvir. Obstoječi etični okvir je nekaj, kar nenehno pregledujemo. Razmišljamo, kako bi se ga dalo izboljšati tudi o tem, da bi spostavili neodvisen etični organ. Eh, veselimo pa se tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom, varuhom človekovih pravic in drugimi organi pristojni za ta vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. S tem je razprava zaključena. Prejela sem en predlog resolucije, o tem bomo glasovali danes. Tako, mi pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Čakajo nas razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Prva razprava bo posvečena Burundiju, zlasti primeru zaprtih novinarjev. Naj vas še enkrat opomnim, da lahko za besedo zaprosite na tradicionalen način z dvigom, elektron, z dvigom modrega kartona oziroma na elektronski način. Navodila, kako zaprositi za besedo, pa se nahajajo na vhodu v dvorano. Gospa Eli Šaus je prva, ki bo dobila besedo za dve minuti. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, Burundi je čudovita država. In ta država je doživela več kot zvrhano mero tragedij. Poročilo, ki je bilo objavljeno ta teden, navaja, da je več kot 400 tisoč divjih pokopališč, kjer je pokopanih več kot 200 tisoč oseb. Svoboda izražanja je ravno zaradi tega še toliko bolj pomembna v tej državi. Zagotoviti je treba nemoteno delo novinarjev, samo tako se bo lahko vzpostavil mir v tej državi. Današnja razprava je bila organizirana predvsem zaradi zadnjih dogodkov, ko je burundijska vlada ponovno zatrla svobodo izražanja. 30. decembra so toživci naložili 15-letno zaporno kazen Kristin Kamikazije, Ernest Ribusa, Teres Bozenzi in Židit Herer Hamana in Hambara Magiza. Gre za novinarje in njihovega voznika. Aretirali so jih oktobra, ko so pokrivali vprašanje sporov med uporniki in vlado. Ampak kolikor vem, je zgolj eno sporočilo poslano po WhatsAppu služilo kot dokaz v sodnem postopku. Žan Beži Romana je julija izgu, izginil in od takrat se o njem nič ne sliši. Leta 2015 je novinar Kristof Bahizi skupaj z ženo in dvema otrokoma bil umorjen na svojem domu. Potem se ni zgodilo nič. Himan Rakuki je bil obsojen na 32-letno zaporno kazen lani. Ernest Nibitanga je bil prav tako obsojen na petletno zaporno kazen. Vlado pozivamo, da tako in brez pogojev izpusti te novinarje in borce za človekove pravice. Leta 2020 to državo čakajo volitve. Pierre Burziza je rekel, da se ne bo ponovno potegoval za mandat, kar pozdravljam, ampak če želimo, da bi bile te volitve verodostojne, treba znatno izboljšati položaj na področju človekovih pravic. Burundi pozivam, da ubere drugo smer, da vzpostavi pogoje, da bo lahko zacvetela živahna demokracija. In upam, da boste podprli tudi vse borce za človekove pravice, ki delajo v tej smeri. Najlepša hvala. Besedo predajam drugemu avtorju oziroma avtorici, gospe Fotigi. Yes. Burundi je ena od najrevnejših držav na svetu. Osnutek naše skupne resolucije zelo podrobno opisuje, kakšne so razmere v tej državi tik pred predsedniškimi in splošnimi volitvami. Tako borci za človekove pravice kot mediji oziroma predstavniki medijev se nahajajo v grozljivem položaju. Kako bodo potekale svobodne volitve, če ti posamezniki ne bodo mogli javnosti predstavljati zanesljivih, objektivnih informacij? Hvala lepa kolegom za zelo dobro pripravljeno resolucijo. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Arena za dve minuti. Politična kriza v Burundiju zelo negativno vpliva na prebivalce v Burundiju. Tako gospodarske kot temeljne pravice se jim kršijo. Od leta 2015 jim praktično onemogoča, da bi sodelovali na volitvah. Tisti, ki naj bi bili člani opozicije, nimajo pravice nastopati na volitvah, celo usmrtili so jih. Civilna družba in mediji imajo vedno bolj omejen manevrski prostor. Kristin Kamikanizi, Aris Kam, Anjes Nadribusa, Terence Mupozenje, Egidej, Hare Mjani, torej štirje vozniki in štirje novinari in njihov voznik Adolf Masa Barakizej so bili 22. oktobra aretirani. Od julija 2016 pogrešajo tudi poročevalca časopisne hiše Ivaku Žona Bigi Rimana. Gre za jasno kršenje pravic teh državljanov. Država jih ne uspe zaščititi. Proti njim deluje. Že zahtevamo, da vse zaprte osebe in vse zaprte novinarje izpustijo. Namreč zaprli so jih zgolj zato, ker so svobodno izražali svojo voljo. Poleg tega Afriško unijo pozivamo, da pošle svoje opazovalce v Burundi, Združene narode pa pozivamo, da opravi neodvisno preiskavo v zvezi s tistimi, ki naj bi domnevno kršili človekove pravice. Diplomate v Uniji pa pozivamo, da spremljajo ali se spoštujajo smernice Evropske unije, ko gre za vodenje postopkov proti novinarjem, borcem za človekove pravice in podobno. Sankcije pa bi morali ohraniti. Sankcije je sprejel svet, so ciljno usmerjene, danes jih ne bi smeli umakniti. Če bi to storili, bi s tem poslali katastrofalno sporočilo. Hvala. Hvala lepa. Gospa poslanka, naslednja je na vrsti gospa Vilanujeva Ruiz za dve minuti in pol. Hvala, predsedojoča. Posod po svetu ugotavljamo, da prihaja do kršenja političnih in drugih pravic na tak ali drugačen način. Naprimer, tudi v Evropi smo priča ekstremni desnici, v Latinski Ameriki se izvajajo napadi na tiste, ki branijo okolje in tako naprej. Na Bližnjem vzhodu, kot vidimo, je prišlo do vseobsežnega nekaznovanja, čeprav se tam kršijo človekove pravice in mednarodno pravo. Tudi v Afriki se dogaja nekaj podobnega. Danes govorimo o Burundiju. V zadnjih štirih letih je prišlo do poslabšanja položaja tako na gospodarskem področju kot na področju človekovih pravic. Državljanske svoboščine se kršijo in to še toliko bolj tik pred predsedniškimi in splošnimi oziroma zakonodajnimi volitvami, ki bodo potekale letos. Mi zahtevamo, da izpustijo vse novinarje, ki so jih zaprli zaradi izražanja mnenja. Poleg tega morajo izpustiti vse člane opozicije in civilne družbe, ki so jih prav tako zaprli. Spodbujati bi morali svobodo izražanja, odpraviti bi morali vse ukrepe, ki so jih naložili nevladnim organizacijam in organizacijam civilne družbe, ki izražajo svoje mnenje. Spoštovanje človekovih pravic je predpogoj, če želijo v Burundiju skupaj s sosedami oblikovati miren politični dialog. Ampak do tega ne bo prišlo, če bo Evropa stala križem rok. Pomembno je, da se Evropa tudi odloči o tem, kakšno vlogo želi prevzeti v današnjem svetu zahtevamo, da se v Evropi sprejmejo konkretni ukrepi, da se spoštuje tudi pravico do azila za posameznike, ki prihajajo iz te države, da se zagotovi tudi status begunca tistim, ki so do tega statusa upravičeni. Poskrbeti moramo za to, da evropska podjetja, ki delujejo v Burundiju, spoštujejo mednarodno pravo. Odnosi Evrope z Afriko so vedno bili kompleksni, tudi zaradi zgodovine. Zato je zdaj zelo pomembno, da Evropa oblikuje nove odnose. Pomembno je, da zunanjo politiko, ki jo vodimo v teh državah, uskladimo tudi z potrebami državljanov, z načeli demokracije in spoštovanja človekovih pravic. Najlepša hvala. Zdaj pa je na vrsti gospa Kokalari za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes se pogovarjamo o tem, da je svoboda izražanja ključnega pomena za demokracijo in za svobodno družbo. Ampak ugotavljamo tudi, da se posod po svetu pojavljajo težnje, da se svobodo izražanja zatre. In tudi organizacije, ki delujejo na tem področju, pravijo, da prihaja do omejevanja svobode izražanja. Burundi je ena od držav, kjer je civilna družba skupaj z mediji stalno pod pritiskom, zatirajo jih. Ogromno aktivistov in novinarjev so zaprli. Država izvaja zelo strok nadzor nad vsemi temi posamezniki. Oktobra so štiri novinarje skupaj z njihovim voznikom ugrabili, medtem ko so opravljali svoje delo. Kaj to pomeni? To pomeni, da moramo ukrepati na svetovni ravni. Pod pritisk bi morali spraviti Burundi, poskrbeti bi morali za to, da bi Burundi spoštoval mednarodno pravo in da takoj izpusti vse te novinarje. Kaj konkretno lahko stori Evropska unija? Mi bi morali podpreti civilno družbo. Mislim, da bi morali razširiti sankcije, ki smo jih naložili Burundiju zlasti pa bi morali sankcije naložiti tistim posameznikom v državi, ki kršijo človekove pravice in demokracijo. Hvala. Hvala lepa. Na vrsti je kolega Otjen za dve minuti. Maja, če jo tudi državo volitve. Razmere se zaostrujejo. V Burundiju je tako, da so razmere že več let napete. Človekove in državljanske pravice se kršijo, opozicija, novinari, borci za človekove pravice in drugi so žrtve kazenskega pregona, tlači se jih v zapor in včasih tudi umori. Ne smemo se ozirati stran, tem ljudem moramo pomagati in jih braniti. Konkretne primere je omenila že gospa Arena, naprimer, zato imen ne bom ponavljal, ampak vseeno se strinjam z to zahtevo, s tem pozivom, da bi morala sodišča takoj izpustiti te ljudi in to ne mudoma in brezpogojno. To je naša zahteva ki jo kot Evropski parlament moramo poslati v Burundi, kajti gre preprosto za to, da imajo ti ljudje drugačna prepričanja, da se zavezujejo in zauzemajo za človekove pravice in da imajo drugačno mnenje. In to je vrednota, ki bi jo kot Evropski parlament morali braniti, zato pozivamo Burundi, da takoj izpustite ljudi. Nič niso naredili narobe. Pritisniti moramo na oblasti v Burundiju, mednarodna skupnost mora biti složna, pritisk mora ostati visok in oblasti v Burundiju morajo končno zagotoviti, da se bodo spoštovale človekove pravice, da bo svoboda izražanja zagotovljena in da bodo maja letos potekale miroljubne in demokratične volitve. Hvala. Grupe. Najlepša hvala. V imenu skupine ILS e besedo predajam gospodu Kellyju za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spet se pogovarjamo o Burundiju. O tej temi smo že govorili, pravzaprav zgodba tu ni lepa. Ugotavljamo, da v tej državi svoboda medijev ne obstaja, zato je pomembno, da se danes dopovdne pogovorimo o teh vprašanjih. Leta 2016 je Evropska unija ukinila vso finančno podporo burundijskim organom zaradi volitev v letu 2015, ki jih je opozicija bojkotirala, opazovalci Združenih narodov pa obsodili. Mi seveda obžalujemo zatiranje svobode izražanja v Burundiju. Medijske izpostave so se v letu 2018 in 2019 soočale z močnim pritiskom burundijskih organov, oduzeli so jim licence, tudi BBC-u naprimer. Posamezne neodvisne novinarje so arbitrarno zapirali od 180 držav je Burundi na 152. mestu v letu 2019, ko gre za svobodo izražanja. To mislim, da pove vse. Letos bodo v tej državi potekale predsedniške zakonodajne volitve, kar je pomembno. 22. oktobra leta 2019 so burundijski policisti aretirali štiri novinarje, ker naj bi domnevno ogrožali državno varnost. Čez 30 dni naj bi izdali tudi sodbo s tem v zvezi. Zato je zelo pomembno, da Evropska unija skupaj z visokim predstavnikom nekaj ukrene in da poskrbijo za to, da ta 15-letna zaporna kazen, ki jim je zagrožena, ne bo izvršena. Moramo pa tesneje sodelovati tudi za vzhodno afriško skupnostjo, za Afriško unijo, zato da zaščitimo burundijske prebivalce to je edini način, kako lahko izboljšamo res katastrofalno situacijo. Hvala. Najlepša hvala v imenu skupine SD. Besedo predajam kolegici Dos Santos. Mikrofon za govornico. Prosim o vključitev mikrofona. Function, it's functioning now. Svoboda izražanja no v Burundiji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Svoboda izražanja v Burundiju je stalno napadena. Ob koncu leta dva tisoč devetnajst so na primer aretirali štiri novinarje in njihovega voznika in to je samo še eden v nizu primerov, ki jasno kažejo na to, da v tej državi prihaja do kršenja človekovih pravic. Svet za človekove pravice je skupaj z Združenimi narodi in generalnim sekretarjem obsodil kršenje človekovih pravic v tej državi, izpostavljeno je bilo tudi vprašanje svobode izražanja. Prihaja do mučenja, do aretacij, do ugrabitev in tako naprej. Združeni narodi vse to omenjajo enako. Velja tudi za Evropsko unijo. Pravimo, da v tej državi vlada splošna kultura nekaznovanja. Mi se zauzemamo za svobodo izražanja in tema, ki jo danes obravnavamo, je zgolj odraz trenutnega stanja v tej državi. Tej temi moramo posvetiti pozornost. Ob koncu ljanskega leta so aretirali štiri novinarje. Ne in sicer Kamniksi, Nadir Rubuzo, Mupozenzija Harerimane, njihovega voznika Masa Barakizaja. Tu je šlo za jasno kršenje človekovih pravic. Zova. Hvala lepa za skupino Renew, gospa Harancova. Pač. Najlepša hvala. Burundi se sooča v zadnjih petih letih z večjimi krizami. Tisti, ki naj bi bili člani opozicije, izginevajo, mučijo jih, ubijajo jih, novinarje, nadlegujejo, arbitrarno jih pridržujejo. In storilci teh dejanj lahko to počnejo povsem nekaznovano. Na tisoče beguncev iz Burundija beži pred nasiljem in humanitarno krizo. Situacija je že tako ali tako katastrofalna. Volitve, ki bodo potekale letos, pa utegnajo povzročiti še več nestabilnosti in nasilja ugotavljamo, da se oblikujejo tudi oborožene sile, ki skušajo nastopiti proti opoziciji. Želimo si, da bi v državi preprečili nadaljno eskalacijo trenutnih razmer. Pozivamo jih, da izpustijo novinarje, da spoštujejo pravno državo, da spodbujajo demokracijo, sicer bo ta država še naprej razpadala. Evropska unija v teh okoliščinah ni imela druge možnosti, kot to, da ukine finančno pomoč vladi v Burundiju. Vendar ne smemo pustiti prebivalcev Burundija na cedilu, ukrepiti moramo sodelovanje, zato da se ublaži humanitarna kriza, storiti moramo vse za to, da podpremo miroljuben volilni proces. Hvala lepa. V imenu skupine zelenih gospa Konke za minuto. Hvala lepa. Zelo sem hvaležna za to, da kot evropski poslanci obravnavamo Burundi. Vesela sem, da ne bomo kar tiho v zvezi s tem. Kritični moramo biti, ne smemo dovoliti, da se preganja novinarje. Vlada v Burundiju mora izpustiti prav vse te ljudi. Lahko izkoristimo različne mehanizme za to, da preprečimo, da bi se to nadaljevalo. Mi, zeleni, pozivamo, da se v Evropski uniji stori vse, kar lahko, da bi podprli civilno družbo, ženske in ženske novinarje v Burundiju. Evropska unija mora storiti vse za to, da pomaga tem ljudem. Zeleni pozivamo Josepa Borela, da okrepi dialog z Burundijem. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa v imenu skupine EKR gospod Črnecki. Minuta, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, sam sem bil v Burundiju, bil sem tudi v Ruandi, v sosednji državi. Bil sem tudi v Tanzaniji, prav tako pa sem obiskal Demokratično republiko Kongo. Mislim, da dobro poznam razmere v tej državi. To je država z dolgo zgodovino. Kraljestvo Tucijev je tukaj zaživelo in oni so bili tam še pred kolonizatorjem, torej Belgijo. Mislim, da je prav, da Evropski parlament govori o Burundiju in da pozivamo k temu, da je treba izpustiti novinarje in da je treba poskrbeti za svobodne volitve spomladi. Ampak še nekaj je zelo pomembno, namreč. Mislim, da bi lahko pritisnili tudi tako, da nehamo tja pošiljati pomoč. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Castaldo, ampak eh, ne vidim ga. Ni ga v dvorani. To pomeni, da dobi besedo gospod Zorinjo za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vemo, da se Burundi spremenja tako na politični kot na družbeni ravni. To pomeni, da moramo res poslati močno sporočilo glede zaščite človekovih pravic in svobode izražanja v tej državi. Evropska unija podpira ta prizadevanja in eh, pomagati moramo ljudem, ki se borijo za svobodo izražanja v tej državi. Videli smo, kaj se dogaja, tudi javni diskurs je problematičen, veliko je novinarjev, ki je bilo prijetih ali pa se njihovo delo omejuje. Konec leta bodo volitve, poskrbeti moramo, da bodo volitve res svobodne in poštene. Pomagati nam mora Evropska služba za zonanje delovanje in diplomati na terenu. Prizadevanja OZN moramo okrepiti, zato da bi lahko videli, kako kaznovati tiste, ki kršijo zakonodajo v Burundiju. Socialni mir bo ključnega pomena, če se želimo boriti proti endemični revščini v tej državi. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo Phil Benjen za dve minuti. Izvolite, hvala lepa, hvala, gospa predsedajoča. V Burundiju se še vedno dogajajo kršitve človekovih pravic. Poročilo OZN septembra lani navaja, da policija, tajne službe, pa tudi mladi vladojoče stranke izvajajo napade na opozicijske politike prihaja tudi do izginoti in nasilja. Kršitve človekovih pravic bomo razkrili z svobodo izražanja, naprimer, ampak tudi svoboda izražanja je omejena. Angliška postaja BBC, naprimer, ne more več poročati v Burundiju, prav tako državljani ne smejo posredovati informacij BBC-ju. Tudi otroci so žrtve preganjanja. Lani so aretirali tri deklice, ker so čečkale po podobi predsednika v svojih učbenikih. No, nedavno je policija aretirala štiri novinarje medijske organizacije v Burundiju in njihovega voznika. Čaka jih 15 let na zaporna kazen samo zato, ker so upravljali svoj poklic. Vlado v Burundiju moramo pozvati, da izpustijo novinarje, da nehajo preganjati neodvisne medije in politike opozicije in da nehajo izvajati zatiranje svobode izražanja. Oni so podpisali mednarodni sporozum o civilnih in političnih pravicah, tam je zagotovljena tudi pravica in svoboda izražanja. To je ključnega pomena, če želimo poskrbeti, da bodo prihajajoče predsedniške volitve svobodne in poštene in to je najboljši način za zagotavljanje mirne in demokratične družbe. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa Nathan Gill, izvolite, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. No, res je zanimivo, da v Evropskem parlamentu v Strasburu govorimo o svobodi izražanja v Burundiju. Kaj ti? Prav ta parlament je ta teden sprejel pravilo, po katerem jaz ne morem izraziti svoje volje in ne smem imeti nacionalne zastavice na svojem mestu. Ali vi res učite druge, kako je za svobodo izražanja, medtem ko vi zatirate pravico naših kolegov, da ponosno izpostavijo in izobesijo uh, svoje nacionalne zastave. Česa se bojite? Seveda pomagajte drugim, da izboljšajo svoje države, ampak najprej morate pomesti pred svojim pragom. Britanci vas zapuščamo in vzeli bomo svoje zastavice. Vendar, prenehajte z dvoličjem, dovolite tudi drugim poslancem, da se izrazijo, kako želijo in da izrazijo svojo identiteto tako, da na svoja mesta izobesijo zastavice. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa Nina Gel. Za minuto, izvolite. Hvala, gospa predsedajoča, gospod komisar. Res sem brez besed ob prejšnjem komentarju, ampak govorila bom o Burundiju, o gospe Harimana, o gospo, gospe v Pozenci in drugih. To so bili novinari, ki so samo upravljali svoje delo, pomagali so svoji eh, vladi, tako da so pač razkrivali nepravilnosti. Zdaj pa jih čaka mora biti tudi do 15 let zapora. Prijeli so jih na osnovi obtožb, da so spodkopavali državno varnost, ampak to je napad na medijsko svobodo. Poskusiti želijo preprečiti, da svet ne bi vedel, kakšne kršitve človekovih pravice dogajajo v Burundiju. Moje vprašanje za komisarja je naslednje kaj bo SZD storila za to, da bi poskrbeli, da bo vlada izpustila te novinarje, kako bomo uporabili vzvod vpliva, ki ga imamo, naprimer razvojna pomoč v višini več sto milijonov. Maja nas čakajo volitve, kako bomo poskrbeli, da bo predsednik Burundija ohranil svobodo izražanja v Burundiju in kako bomo poskrbeli, da bodo v Burundiju potekale svobodne in poštene volitve. Najverjetneje se oglašam zadnjič v tej plenarni dvorani. V veliko čast mi je bilo, da sem lahko spregovorila v imenu tistih, ki ne morejo spregovoriti. In vedno sem si zauzemala za to, da zaščitimo človekove pravice posod drugod po svetu. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Balt za minuto. Izvolite. Gospa predsedujoča svoboda izražanja je temeljna urednota. To je urednota, ki je povezana z demokracijo in to je urednota, ki je zelo pomembna za to, da poznamo resnico in tako seveda zagotovimo tudi individualne pravice in človekove pravice. Nažalost pa oblasti v Burundiju danes ne dopuščajo te svobode izražanja in manipulirajo z javnim mnenjem. Ljudje, ki poskušajo prenesti informacije onkraj meja Burundija, so izpostavljeni mučenju, potem pa so morda celo umorjeni ali pa zaprti za dolgo, z dolgo zaporno kaznijo. To ni demokracija. Demokracija je zelo krhka in Evropska komisija in Evropski parlament morata spremljati razmere v Burundiju, zato da ne bo prišlo do manipulacij pred volitvami in da zagotovimo, da bodo ljudje lahko svobodno spregovorili. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospod Castaldo, izvolite, minuta in pol. President. Hvala, predsedujoče. Leto 2020 bi lahko bilo leto velikih sprememb za Burundi. 20. maja naj bi potekale predsedniške in zakonodajne volitve po katastrofalnem obdobju, v, ki se je začelo leta 2015 na takratnih volitvah, se bi lahko to zdaj zaključilo. Predsednik na Korunziza je večkrat zatrl voljo ljudstva, zatrl je protestnike, prišlo je do usmrtitev novinarjev, predstavnikov civilne družbe. S 1. majem lani se je povečalo tudi število aretacij novinarjev, tudi ogromno neodvisnih novinarjev je stalno v strahovanjih, prevajajo jih pred roko pravice, ne da bi jim zagotovili ustrezne sodne postopke. Vse to bo vplivalo tudi na naslednje volitve. Ne vem, ali lahko zagotovijo enakopravno udeležbo vseh strank, tudi opozicijskih na teh volitvah, ali bodo te volitve res svobodne in demokratične. Mediji o tem ne morejo poročati. Burundijska vlada ne spoštuje sporazuma iz Aruša iz leta 2000, ne spoštuje niti svoje lastne ustave, zavrača vsakršno možnost sprave in zagotavljanja pravice. Zato je res nujno, da Evropska unija zdaj izrazi svoj glas. Zahtevati moramo spoštovanje kotunujskih sporazumov zlasti določb o človekovih pravicah in pa seveda mednarodnega prava. Hvala lepa. Gospod poslanec, ali boste sprejeli vprašanje v okviru postopka modrega kartona? Da. Gospod Sokol vam želi zastaviti vprašanje. 30 sekund, izvolite. Hvala. Dragi kolega, omenili ste probleme v Burundiju, ampak to ni edina država, kjer se dogajajo podobne reči, zlasti v Afriki. Pogosto govorimo o tem v Evropskem parlamentu, ampak kaj bi Evropska unija lahko storila, da bi res vplivali na te zadeve v afriških državah. Vem, da imamo razvojno pomoč in tako naprej, ampak kaj bi res lahko storili za to, da bi nekaj dosegli na globalni ravni? Hvala, izvolite, gospod Castaldo. Hvala za to pomembno vprašanje, dragi kolega. Najprej želim povedati, da drži, Burundi ni edina država, ampak zato je zdaj še bolj pomembno, da spoštujemo pravice iz sporozuma iz Kotonuja. To se zaenkrat ne izvršuje tako, kot bi bilo treba. Po drugi strani pa moramo razmisliti tudi o tem, da bi priklicali izvajanje finančne pomoči, pa ne samo to, ampak mislim, da bi lahko uvedli tudi ciljno usmerjene sankcije proti krivcem. Gre za neke vrste prikriti genocid v Burundiju, kajti še vedno gre za spor med hutujci in tuci, kakor se je zgodilo v Burundiju. Ruandi. Storiti moramo torej vse, da uporabimo svoj vpliv in poskrbimo za enotno mnenje vseh držav članic. Ne more se dopustiti, da se nekatere države članice pogajajo za hrbtom institucij in ne upoštevajo mnenja visokega predstavnika in seveda uradnega mnenja EU. Hvala lepa. Trije so zaprosili za besedo. Gospod Pospišil, za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozorno sem prisluhnil razpravi, strinjam se z kolegicami in kolegi, razmere v Burundiju so res kritične. Zahvaljujem se avtorjem te resolucije. Mislim, da moramo biti zelo pozorni, kajti čez nekaj mesecev bodo potekale parlamentarne in predsedniške volitve v Burundiju in mislim, da moramo zahtevati od vas tudi, gospod komisar, da po diplomatski poti in tudi po ekonomski poti poskusite doseči, da bodo volitve demokratične. Vedno znova ponavljamo, kako je tragično v Burundiju, kako se ravna z novinarji, ampak naš cilj bi moral biti, da storimo vse za to, da bodo maja volitve potekale čim bolj demokratično. Trenutni predsednik naj ne bi več kandidiral, no, analitiki pa pravijo, da bo še enkrat kandidiral in to bi bilo v nasprotju z ustavo v Burundiju, zato moramo storiti res vse za to, da bodo Volitve potekale demokratično. Hvala, gospod Ojgen, izvolite. Prav, ne vidim ga v dvorani. Izvolite. Gospod Eugen Tomak. Președinte de ședință, am uh, dorit să intervin tocmai. Hvala, gospa predsedojoča. Spregovoriti sem želel o tej temi, zato ker mislim, da je zelo dobro, da imamo to razpravo v parlamentu. Govorimo o človekovih pravicah, o svobode izražanja in uh, obstajajo kraje po svetu, kjer se te pravice ne spoštujejo. Milijone ljudi se ozirajo v Evropsko unijo z veliko upanja in mi smo tista institucija, ki brani te urednote. To so načela, na katerih je bila zgrajena Evropa. Za ta načela so si prizadevali tudi naši ustanovni očetje. Ščititi moramo novinarje, ki delajo zelo profesionalno v teh državah, v državah, kjer je demokracija krhka. To je ključnega pomena, kajti mi imamo najbolj razširjene eh, diplomatske mreže na globalni ravni in ljudje pričakujejo, da bomo seveda mi prispevali svoje pri Burundiju. Hvala, gospod Lopez Aguilar, za minuto, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Novembra sem imel to čas, da sem sodeloval na parlamentarni skupščini AKP, ki je potekala v Ruandi. Pogovarjali smo se o prihodnosti odnosov Evropske unije z afriškimi državami, še posebej po sklenitvi kotonijskega sporazuma. In na tej isti parlamentarni skupščini je Evropska komisija skupaj z Evropskim parlamentom ugotovila, da je Burundi, država soseda Ruande, kjer je prišlo do grozovitih genocidov v 90-ih letih, država, ki krši 96. člen kotonojskega sporazuma, ker izvaja represijo kar naprej. Burundi je ena od najrevnejših držav na svetu. 50 odstotkov proračuna je odvisnega od zunanje pomoči. Evropska unija je, od, je povečala pomoč z 91 na 120 milijonov evrov. Večinoma gre za humanitarno pomoč. Pomembno je, da v tej državi organizirajo lokalne zakonodajne in predsedniške volitve v demokratičnem kontekstu, kjer ne bo prihajalo do sistematičnega zatiranja novinarjev, do usmrtitev, do sistematičnih mučenj in izginoti. Imamo moralno autoriteto, da to zahtevamo, komisija pa naj to izvrši. Hvala lepa. Zdaj pa gospod komisar Janez Lenarčič. Izvolite, gospod komisar. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, Strinjam se z vašimi pomisleki glede razmer v Burundiju. Decembra je svet potrdil, da moramo še naprej izvajati ustrezne ukrepe v okviru 96. člena sporozuma iz Kotonuja. EU meni, da bi kriza v Burundiju morala biti visoko na našem dnevnem redu, še naprej bomo sodelovali s partnerji v Združenih narodih v Afriški uniji in v afriških regionalnih organizacijah. Kaže, da bi se napetosti lahko še dvignile pred volitvami, ki bodo potekale maja. Kršitve temeljnih pravic in človekovih pravic, zlasti svoboda izražanja, svoboda združevanja in svoboda povezovanja, se dogajajo še naprej prijeti so bili štiri novinarji spletnega portala Ivaču in zagotavljam vam, da na to vprašanje opozarjamo vedno znova v stikih z Burundijem in na to opozarjamo tudi svoje partnerje. Ne bomo kar pustili, da se na to pozabi. Preiskovalna komisija o Burundiju v poročilu septembra opozarja na ozračje strahu in ustrahovanja vseh, ki ne podpirajo vladajoče stranke. Komisija je opozorila tudi na resne kršitve človekovih pravic, do katerih je prišlo, in nekatere te kršitve predstavljajo tudi mednarodne zločine. Mislim, da ne moremo kar sprejeti kot neizogibno, da se bodo zadeve zdaj samo slabšale. To ni v interesu nikogar, prav gotovo pa ne v interesu Burundija in ljudi v Burundijo. Zagotavljam vam, da Evropska unija nima nobenega namena pustiti Burundi na cedilu. Evropska unija sodeluje na razvojni ravni s to državo, sodelujemo tudi s civilno družbo in z zagovorniki človekovih pravic, prav tako pa krepimo odpornost ljudi. V prihodnih štirih mesecih, v predvolilnem obdobju, torej, bo ključno zagotoviti, da bo volilni proces v Burundiju odprt, demokratičen in pregleden. Civilni prostor moramo odpreti in poskrbeti moramo, da se bodo kršitve človekovih pravic in nekaznovanje končali. Spoštovati je treba predpise in dogovore. Burundi spodbudam, da, spodbujam, da začnejo stopati po tej poti in zametke že imamo, naprimer kodeks ravnanja v splošnem podpirajo vse politične stranke in predsednik je še enkrat povedal, da ne bo kandidiral za četrti mandat. Če bo Burundi sprejel ta pristop, potem lahko računa na pomoč Evropske unije. Hvala lepa, hvala gospod komisar. šest osnutkov resolucij sem prejela. Te točke je zdaj konec, glasovali pa bomo danes. Prav, zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu in sicer gre za razpravo o Nigeriji, zlasti o nedavnih terorističnih napadih. Še enkrat vas opozarjam, da lahko zaprosite za besedo v okviru modrega kartona ali v razpravi pritegnite pozornost predsedujoče na dva načine, na tradicionalni način ali elektronski način. Navodila najdete pri vhodu v dvorano. Zdaj pa Asita Kanko za minuto v imenu avtorjev. Izvolite. Vrnite nam naša dekleta. Pred šestimi leti je ta tweet ljudi združil v boju proti teroristični skupini Boko Haram, da bi eh, izpustili na stotine šolskih deklet, ki so jih zajeli. Srce se nam para, ko izvemo, da se jih več kot sto še vedno ni vrnilo na svoje domove. To je grozna usoda za nje in za njihove družine. Bolečino si zlahka predstavljamo. V Nigeriji vlada nasilje med eh, sektami in različnimi skupnostmi. To je še ena izmed držav v podsaharski Afriki, kjer gospodarski in politični potencial odmira. Nigerija je zelo bogata z nafto in lahko bi bila vodilni primer, vodilni zgled v regiji. Namesto tega pa skoraj vsak dan Nigerici umirajo kot posledica terorističnih napadov. Na milijone življenj je bilo izgubljenih in na milijone jih vsak dan živi v strahu. Evropa podpira nigerijske državljane, spodbuja regionalno sodelovanje, spodbuja nadaljne reforme, da bi s tem podprli varnost in obrambo. Treba je nadaljevati s prizadevanji, da se nasilje konča, da se ženske v regiji zaščitijo. S tem ne smemo nikoli končati, da bomo lahko, kon, da bomo lahko zaustavili strupeno širjenje terorja čas vystąpienia. Erik Markar, dve minuti. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala, hvala kolegicam in kolegom, da smo uspeli v kratkem času se dogovoriti o pomembni resoluciji. Pomembno je za naš parlament, da opozarja na humanitarne situacije. Od pričetka delovanja Boko Harama je bilo ubitih 36 tisoč ljudi. Zdaj je po Afganistanu in Iraku ta država na tretjem mestu glede terorističnih dejavnosti. Na vzhodu države je razseljenih 2 milijona ljudi, 7 milijonov nigericev je odvisnih od humanitarne pomoči in pomembno je reči, ja, v Nigeriji se kristijani preganjajo zaradi njihove vero, veroizpovedi. V resoluciji pa moramo tudi pojasniti, in to počnemo, da ne gre za vojno veroizpovedi gre za razporeditev naravnih virov in tudi podnebna kriza že vpliva. Ne govorimo o tem, da bo podnebna kriza enkrat imela učinek v prihodnosti, že danes vpliva na stabilnost in konflikte v tej državi. Teroristične organizacije tam naletijo na plodna tla, saj ljudje nimajo perspektiv, nimajo usmeritve, za prihodnost. In zato si moramo biti na jasnem, morda bi lahko zagotovili še kaj več, da bi bolj pomagali na terenu. Vsaj tako občutek imam in tudi številke kažejo, da naša razvojna politika na terenu pogosto je oblikovana v luči naših lastnih interesov, ne toliko na podlagi potreb nigerijskih državljanov. Zato je treba v resoluciji povedati, da razvojno sodelovanje na terenu mora služiti premagovanju revščine in ne drugim ciljem. Želimo si morda, da bi manj Nigericev zbežalo iz svoje države, vendar pa ne moremo samo pritiskati na državo zaradi tega. Nizozemski časnik je pred kratkim to nazorno predstavil, resolucija je pomembna, pomembno pa je, da se osredotočimo na to, kako ljudem v tej državi pomagati, da sploh ne bodo bežali, ne samo, da jim preprečujemo, da pribežijo k nam. Üdvözlöm Önöket és Önökön keresztül ötszer. Hvala lepa. Lepo zdrav vsem in tudi vsem tistim, ki nas poslušajo prek različnih kanalov. Gospod Berg. Sam sem pripravil posebno resolucijo, ker so napadi na kristjane v Nigeriji, zlasti obglavitve 26. decembra lani nekaj barbarskega in izjemno zlovešče dejanje takšnih organizacij. Naš parlament rad govori o človekovih pravicah in kršitvah le teh. Ampak, ko gre za sistematično pobijanje kristijanov, naš parlament vedno znova okleva, da bi se oglasil in zato vse pozivam, da v skupni resoluciji ta grozodejstva priznamo, jih obsodimo in pozovemo k temu, da je treba ukrepati. Grozodejstva v božičnem času so se zgodila nad kristijani v imenu islama. In tega se ne sme pometati pod preprogo, ker so druge teme pomembnejše. Islamistične teroristične organizacije preganjajo kristjane in to je treba jasno povedati. Ponavljam, ljudi so obglavili, zato ker so bili kristjani. To so storili člani teroristične milice na grozljiv način. Pozdravljam razpravo o varnostnih razmerah v Nigeriji, vendar se je treba osredotočiti tudi na ogrožene krščanske skupnosti v Nigeriji in Zahodni Afriki. Hvala lepa. Gospod Zorinjo je zdaj na vrsti. Če bi želel kdo uporabiti modri karton, to lahko stori šele po prispevku. Desetletje že traja oborožen konflikt Boko Harama in drugih terorističnih organizacij. Sedem milijonov ljudi je notranje razseljenih, milijoni so odvisni od humanitarne pomoči. Ogromno je primerov spolnega nasilja nad ženskami in dekleti. Prav tako ni dovoljšnega dostopa do izobraževanja. Vse pa še slabša negotovost, ki iz tega izvira. Nedavni teroristični napadi pomenijo, da moramo vzpostaviti dober sistem v državi, da se bo zemlje stabiliziralo, da se bodo ljudje zaščitili, tako muslimani kot kristijani, da se bomo lahko borili proti terorizmu. Zagotoviti je treba, da bodo organi kazenskega pregona lahko ukrepali v primeru zločinov proti človeštvu. Nevladne organizacije so aktivne na terenu, skušajo pomagati podhranjenim, skušajo zagotoviti osnovno oskrbo nosečnicam in otrokom. Razmere so se poslabšale za lokalno prebivalstvo in to pomeni, da moramo ukrepati čim prej na srednji rok, da bomo imeli ustrezen dostop do države. To bo pot do zagotavljanja miru, do zagotavljanja gospodarske in politične stabilnosti v regiji. Migracijski tokovi iz te države tudi v sosednje države povzročajo vse več težav. Zato potrebujemo okrepljeno sodelovanje pri boju proti terorizmu. Vse vrste verskega ekstremizma bi bilo treba preprečiti. To mora biti nacionalna prioriteta, pa tudi naša prioriteta. Razmere v Nigeriji vplivajo tudi na našo varnost. Kar se dogaja v, na afriški celini, vpliva na cel svet, predvsem na Evropsko unijo in zato se moramo proti tej kugi boriti. Hvala lepa, gospod Urban je zdaj na vrsti. Hvala lepa, predsedujoča. Nigerija je največja proizvajalka nafte v Afriki. To je še en primer države, ki je bogata z viri, ampak več kot polovica prebivalstva živi v revščini. Poleg tega je nasilje v tej državi res ekstremno. Več kot 2 milijona prisilno razseljenih oseb, ogromno žensk in otrok trpi zaradi spolnega izkoriščanja. Boko Haram številne rekrutira, država jih zapira. Humanitarna pomoč se že več mesecev povečuje v tej državi tudi nevladne organizacije delujejo v tej državi, ampak mislim, da ne bi smeli dopustiti, da protiteroristično zakonodajo v tej državi zlorabljajo za boj proti nevladnim organizacijam. Spoštovati je treba mednarodno humanitarno pravo, spoštovati je treba tudi načelo neutralnosti, kadarkoli gre za izvajanje humanitarne ali druge oblike pomoči, tudi ko gre za sredstva, ki jih namenja Evropska unija. Naša podjetja bi morali jasno opozoriti na to, da ne smejo kršiti človekovih pravic in da ne smejo uničevati okolja. V parlamentu imamo zdaj na voljo nov zeleni dogovor. Delta reke Niger je najbolj onesnažena na svetu, tudi zahvaljujoč evropskim multinacionalkam. Revščina, nasilje, gospodarsko izkoriščanje. To je tisto, kar ljudi sili v to, da bežijo iz Nigerije. Na tisoče jih tvega svoje življenje na tej poti, postanejo žrtve suženstva ali pa spolnega izkoriščanja. Mi smo tisti, ki seveda trpimo posledice migracijskih tokov, ampak Tega vprašanja se lotevamo zgolj za varnostnega vidika in potem postavljamo zidove. Mislim, da bi morali poskrbeti za dosledno izvajanje vseh evropskih politik. Sankcionirati bi morali tudi evropske multinacionalke v Nigeriji in drugih državah na južni polobli. Samo v tem primeru bomo lahko celovito obravnavali vprašanje migracijskih tokov. Ne zadošča to, da sprejmemo skrbniški sklad za Afriko. Potrebujemo spremembo pri evropskih politikah, ki se vodijo na afriški celini, pa naj se gre za varnostne ali druge politike. Narediti je treba obrat za 180 stopinj. Mislim, da bi morali biti dosledni, ko sprejemamo zakonodajo in politiko in skladnosti in tudi delovati. Dajmo obrati novo smer. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Zdehovski, kot avtor. Zatimco... Hvala lepa, gospod komisar, gospa predsedujoča. Predlagali smo resolucijo v zvezi z Nigerijo tukaj v Evropskem parlamentu. Veliko kristjanov se preganja, veliko kristjanov umira tam in to moramo obsoditi. Obrožene sile so napadle štiri Eh, misionarje in to spremljajo tudi druga dejanja nasilja nad ljudmi. In vidimo, da je ozračje tam res napeto. Več kot šest tisoč kristijanov je izgubilo življenja, pa tudi muslimani. 3600 otrok je v taboriščih z zelo slabimi pogoji za življenje. Veliko ljudi je notranje razseljenih. To je slika Nigerije danes. Država nima nadzora nad vojaškimi silami. Boko Haram je tam zelo aktiven, ampak to je samo ena od organizacij, ki tam izvajajo grozodejstva med drugim tudi ciljno usmerjeni genocid to je mogoče primerjati z nacisti in najhujšimi komunističnimi režimi vlada v nigeriji mora ukrepati in zahtevamo da poiščejo rešitve za to kajti ni mogoče samo prejemati, ampak je treba poskusiti tudi rešiti zadeve. Hvala. Kepiš. Najlepša hvala, gospod Benjon, tudi kot avtor resolucije. Hvala, gospa predsedujoča. Nigerija je že skoraj propadla država desetletja zaradi pre, glavnem zaradi prepirov med glavnima političnima strankama in zaradi tega se nikako ne uspe spoprijeti z dejanskimi težavami v tej državi. Vojska sicer je napredovala, Boko Haram še vedno predstavlja grožnjo za varnost na severovzhodu. Prihaja do ugrabitev, samomorilskih napadov, eh, ljudi Boko Haram ugrablja in pobija. Osredotočajo se tudi na Čad in Kameru napadajo prek meja. Desetletja starih spopadov med eh, nomadi in eh, starosevci v regiji Middle Belt eh, še slabšajo varnostno situacijo v državi. Ženske in otroci so najranljivejši prebivalci. Otroke teroristične skupine pogosto rekrutirajo in jih izrabljajo kot otroške vojake ali samomorilske napadalce. Kmete pobijajo, drugi se morajo razseliti zaradi vsega tega nasilja civilna družba mora izvajati kampanje proti poljubnim aretacijam in mučenju, a nigerijske oblasti same bi morale zagotavljati spoštovanje človekovih pravic v državi in voditi ta boj. Predsednik Bahari je bil znova izvoljen lani, ker je obljubil, da se bo boril proti nasilnemu ekstremizmu, ki ga izvajo teroristične skupine, kot je Boko Haram. Skrajni čas je, da se vlada potrudi po vseh močeh in izpolne svoje obljube, ter da pripravi dosledno vsebsegojočo strategijo. Strategijo sicer imajo, je pa ne izvajajo. Evropska služba za zonanje delovanje in države članice morajo pomagati, nuditi moramo tehnično pomoč. Tako bomo v precejšnji meri podprli prizadevanja Nigerije v njihovem boju proti terorizmu. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa so na vrsti predstavniki političnih skupin za ELS, gospa Zovko. Kar zadeva modri karton, imate možnost uporabiti ta postopek po prispevku govorcev, po prispevku govorcev v imenu političnih skupin. V Nigeriji je doma največja krščanska skupnost v Afriki. Približno polovico prebivalstva predstavljajo. Kristijani so na jugu, muslimani so na severu. Več kot deset let se nasilni ekstremisti in džihadisti, kot so Boko Haram, In islamska država v vzhodnoafriški pokrajini aktivni napadajo šole, javne ustanove. Na po podatkih humanitarnih organizacij so ubili več kot 6000 kristijanov od leta 2015. To so storile džihadistične skupine. Zadnja poročila prejšnjega tedna kažejo, da fulanski muslimani napadajo predvsem krščanske vasi v srednji Nageriji in da so pobili v zadnjem času 30 civilistov. Konec decembra smo bili priča več napadom na krščanske vasi, zaradi česar je umrlo več kot 30 ljudi. Odgovornost eh, za ta dejanja je prevzela islamska država v zahodnoafriški pokrajini, saj so se tako maščevali za smrt voditelja islamske države Abu Bakra al-Bagdadija. Tudi muslimanska skupnost je obsodila te napade, obljubili, vlada je obljubila dodatne ukrepe, vendar pa niso uspešni. Varnostne sile v Nigeriji pogosto pozabijo na pregon tistih, ki izvajajo zločine nad kristijani. Pogosto razpravljamo o nasilju nad eh, verskimi manjšinami. Čas pa je, da mednarodna skupnost prizna tudi preganjanje kristijanov po vsem svetu. Afrika je izjemno verna celina in vsem prepogosto se zgodi, da se hujska k sovraštvu na podlagi veroizpovedi. Moramo uporabiti svoje instrumente, ulagati eh, v razvoj celine, zaščititi verske manjšine. Prav tako se moramo sredotočiti na medverski dialog v diplomatskih odnosih s tretjimi državami. Pred enim mesecem je Evropski parlament podelil nagrado Saharova eh, muslimanskemu mučencu. In, E, podobno bi morali države, kot je Nigerija, prisiliti, da prizna škode, škodo, ki jo je tam utrpela crkva. Ne smemo se sramovati, da zločin poimenujemo z imenom, kot si ga zasluži. Hvala lepa. V imenu socialistov in demokratov, gospod Ari. Nigerija ima več kot 200 milijonov prebivalcev, najbolj naseljena država v Afriki je. Je tudi največja gospodarska sila v Afriki, zato jo tudi imenujejo vele sila. Do leta 2050 pa naj bi se število prebivalcev v tej državi povečalo še za 150 milijonov. Boko Haram deluje na severu države, izvaja na. Pade. Od leta 2017 je zaradi teh napadov prišlo do številnih razseljenih oseb in beguncev. Tu ne gre ne za etični, ne za verski ali kakršen koli drug konflikt. Ogromno pastirjev, naprimer, se mora zdaj seliti iz določenih delov države v druge dele države, ki jih trenutno naseljujejo kmetje, ker druge možnosti nimajo zaradi podnebnih sprememb. To, kar se dogaja v Libiji, vpliva tudi na Nigerijo in ostale države v Sahelu. Zato moramo ukrepati globalno. Podpreti je treba skupno libijsko rešitev ob uvesti je treba embargo na orožje, kar zadeva izkoriščanje naravnih virov v Nigeriji. Tako rude, plin kot nafto morajo izkoriščati na tak način, da bo to koristilo vsem prebivalcem. Shell je podjetje, ki je bilo izpostavljeno številnim napadom in kritikam tudi zaradi tega, ker je črbalo nafto na način, ki je škodoval okolju. Poleg tega v tej državi prihaja do trgovine z orožjem, do trgovine z ljudmi, do pranja denarja in tako naprej. To seveda škodi tudi vsem na globalni ravni, ker prihaja do utaje davkov. Nigerija bi morala biti strateško pomembna država, s katero se Evropska unija pogaja tudi v okviru dialogu. Čad, Niger, Kamerun, so sosede Nigerije, več kot 400 km meja imajo vsi skupaj in to je treba zavarovati, kajti tu prihaja do številnih nezakonitih trgovin. Hvala. Hvala lepa. Imeno skupine Renew, gospa Rodriguez. Eh, Hvala lepa, predsedujoča. Nigerija je tretja država na svetu po Iraku in Afganistanu, ko gre za države, ki jih najbolj prizadeva terorizem. Boko Haram že več kot deset let še slabša položaj, spodbuja konflikt in nasilje tudi med posamičnimi skupinami, verskimi skupinami, naprimer med eh, kristijani in muslimani. Poleg tega pa spodbuja tudi konflikti in nasilje med pastirji in kmeti, ker ni več dovolj obdelovalnih površin. Vse več je nasilja v tej državi, kar pomeni, da je položaj v Nigeriji še veliko slabši za ženske in otroke, torej za najbolj ranljive skupine. Ženske so priča nasilju, prihaja do pohabljanja njihovih spolnih organov, spolno jih izkoriščajo, otroci so prisiljeni v zakone, še ko so mladoletni. Ugotavljamo tudi, da vojska v Nigeriji zapira posameznike, ki so jih obtožili, da so sodelovali s teroristi, ne da bi imeli kakršenkoli dokaz za to. 3600 otrok, od tega polovica deklic, je bilo zaprtih, tako pravijo mednarodne organizacije. Zaprti so v vojaškem taborišču. Zahtevamo, da nigerijski organi te otroke predajo civilno družbenim organizacijam. Poleg tega bi morali v tej državi poskrbeti za to, da bo zakonodajni in policijski okvir ščitil najbolj ranljive skupine. Mednarodno skupnost predvsem pa Evropsko komisijo in države članice pa pozivam, da podprejo tehnično pomoč in da državi pomagajo pri izgradnji miru. Hvala. Najlepša hvala. Kolegice Langensipen ne vidim v dvorani, tako da dobi besedo gospa Čekardi. Beira terembe, akor természetesen őt is meg ko bo gospa Langen Sipen prišla v dvorano, seveda lahko spregovori. Gospa Čekardi. Hvala, predsedujoča. Na tisoče kristjanov v Nigeriji ubijajo islamski fundamentalizmi brez kakršnega koli sramu in kakršnega koli kaznovanja. Mi pa stojimo povsem indiferentni v tej situaciji. Boko Haram, džihadistična skupina, je pred nekaj dnevi objavila video, v katerem so brutalno ubili 11 kristjanov in to tik pred Božičem so objavili, na dan, ko kristjani slavijo svoj praznik. Več kot 30 tisoč oseb je bilo ubitih, več kot 2 milijona razseljenih od leta 2009, ko so se začeli izvajati teroristični napadi. Ampak tega barbarstva do zdaj nismo zaustavili, niti nismo storili kaj konkretnega v boju proti temu. Ogromno ljudi pa trpi vsak dan samo zato, ker so kristijani. Ni zgolj Boko Haram organizacija, ki je povezana z ISISom. Tudi verski fanatiki, kot so pastori Fulani, izvajo racije v središču države, želijo islamizirati Nigerijo in to s pomočjo sile. Mislim, da bi morali to vrstno ravnanje čim hitreje zaustaviti in preprečiti, ne moremo gledati stran. Če ne bomo zaščitili kristjane, bo islamski fundamentalizem prizadel tudi Zahod. Hvala lepa, gospod Crnič, v imenu IKR. E pani przewodnicząca! panie komisarzu! gospa predsedujoča gospod komisar pogovarjamo se o državi ki ima zelo dolgo zgodovino več kot tisoč let nazaj sega. že takrat so v tej državi na primer izdelovali zelo lepe izdelke iz gline in tudi iz železa. Ampak težava v tej državi danes je, da v njej deluje tudi Boko Haram. Kakšna je trenutna podoba te države? Država je zelo trpela tudi zaradi umora na tisoče kristjanov. Ne moremo več stati križem rok med tem, ko se dogajajo ta barbarska dejanja. Teroristi izvajajo to vrstna dejanja proti kristjanom, pa ne zgolj proti njim. Mislim, da je naša naloga, da jasno in glasno obsodimo takšno dejanje in da zahtevamo od nigerijskih organov, da se odločno bori proti terorizmu. Hvala lepa. Zdaj smo prisluhnili predstavnikom političnih skupin in zdaj so na vrsti še posamezniki. Od zdaj naprej imate tudi možnost uporabiti modri karton. To lahko storite elektronsko, pa tudi po običajnem postopku in ga pokažete. Najprej gospod Vandalen za JLS. Voorzitter, de Europese Unie moet nu een streep trekken. Predsedujoči, Evropska unija mora sedaj delovati. Trpljenje kristjanov v Nigeriji je nekaj, česar ne moremo sprejeti in, eh, eh, visoki predstavnik za zunanjo politiko mora to jasno pokazati vladi, mora pokazati, da se to ne sme tako nadaljevati. Eh, po besedah morajo slediti dejanja. Treba je zamrzniti vse druge odnose z Nigerijo, dokler ta eh, vlada ne ščiti kristijanov in dokler se ne bori proti Boko Haramu. Tudi evropska podjetja moramo kritizirati. Mi ne moremo eh, enostavno služiti denar v eh, državi, kjer je korupcija na dnevnem redu. Skrajni čas je za ukrepanje. Že leta in leta preganjajo kristijane v eh, Nigeriji. Pomislimo na eh, 250 kristijank, deklet, deklet, ki jih je Boko Haram v letu 2015 uh, ugrabil, uh, posilili so jih, uh, mnoge so traumatizirane. Težave z Boko Haramom trajajo že leta in leta. Redno so ugrabljali kristijane. Nigerijski škof je globoko obsodil nasilje v svoji državi. Edina razlika med vlado in Boko Haramom je, da ima Boko Haram eh, več eh, orožja. Eh, torej, predsednik je hotel že v letu 2014-2015 ukrepati zoper Boko Haram. Sedaj je pa skrajni čas, da to dejansko stori. Prosim, gospod Vandalen, da date te slušalke gor, ker je tu modri karton za vas. Gospod Sokol želi zastaviti vprašanje po postopku modrega kartona. Ali sprejmate, gospod Sokol, beseda je vaša za 30 sekund. Najlepša hvala, eh, gospa podpredsednica. Eh, spoštovane kolegice in kolegi, kristijani so najbolj preganjena verska skupina po svetu in to je tema, o kateri premalo govorimo na Zahodu in zlasti v Evropski uniji. Zakaj je tako? Zakaj eh, ne govorimo o preganjanju kristjanov? Zakaj eh, bolj govorimo o preganjanju drugih verskih skupnosti? In kaj mi poslanci lahko storimo za to, da bi eh, spremenili to zaznavo v javnosti? Uh, gospod predsednik in gospa predsednica. Posem se strinjam s tem, kar je go povedal govornik pred menoj, da se mediji premalo uh, ukvarjajo s preganjanjem kristijanov v Nigeriji in zaradi tega imamo tudi to razpravo tukaj in, eh, in ta skupina za verske svobode je ponovno vzpostavljena in bo začela delati. Slišal sem, da bo ta tema povsem skoraj na dnevnem redu. Preganjanje kristijanov med drugim tudi v Nigeriji. Tega ne smemo pozabiti, to je zelo pomembna tema. In prosim, še enkrat uporabite uh, slušalke. Gospa Arena tudi želi zastaviti vprašanje eh, v okviru postopka modrega kartona. Ali sprejmete vprašanje, gospa Arena? Prosim, beseda je vaša. Mikrofon, prosim. Eh, torej, zabeležila sem vašo pripravljenost, da boste zahtevali od podjetij eh, ustrezno vedenje, ki bo spoštovalo prebivalstvo. Vaša skupina ELS stalno glasuje proti ukrepom, ki so pomembni in ki zadevajo evropska podjetja, ki so dejavna v Nigeriji in v državah s konflikti ali boste glasovali eh, za eh, eh, ukrepe o ustrezni previdnosti za podjetja, ki so dejavna v teh državah. Prosim, odgovor. Ja, kolegica ima popolnoma prav. Če govorimo o verski svobodi, o človekovih pravicah, moramo tudi države, ki kršijo te pravice, eh, imenovati Saudska Arabija, Nigerija, ne vem, ali eh, bo to storila tudi vaša politična skupina. Jaz bom v svoji eh, politični skupini, če boste vi poskrbeli eh, za to, v svoji vsekakor storil. Hvala lepa. Gospa Jones, SND. Hvala lepa. Povsem obsojamo teroristične napade, ne glede na to, kje se zgodijo, seveda tudi v Nigeriji. Kršitve človekovih pravic žensk in otrok se vedno dogajajo po svetu, zato ker so to najbolj ranljive osebe. Mi moramo storiti da vse, da jih zaščitimo posod po svetu, zlasti v Nigeriji, kjer so mnoga eh, eh dekleta žrtve trgovine z ljudmi. Eh, multinacionalna delovna skupina mora opraviti svoje delo in sicer v sodelovanju z Afriško unijo in vsemi akterji na afriški celini. E, tu je moj zadnji govor v Strasburu in rada bi se eh, zahvalila vsaki osebi, ki je v preteklosti zastopala eh, Wales. Eh. Zahvaljujem se vsem nekdanjim in sedanjim kadrom za vse, kar so storili v dobro Valižanov in zahvaljujem se tudi vsem proevropskim skupinam v Združenem kraljestvu in v Walesu za ustanovitev ustrajen boj eh, s pričo eh, grozljivega referenduma. Zahvaljujem se tudi vsem poslancem in poslankam, bili ste odlični kolegi in eh, veliko sreče. Tudi mi se zahvaljujemo vam. Sedaj pa gospa Harancova, Renew. Gospa podpredsednica. Eh, Boko Haram eh, že desetletje terorizira eh, Nigerijo. Več kot 36 tisoč oseb je bilo ubitih in moč Boko Harama in drugih terorističnih skupin se krepi. To je razlog za skrb. V Nigeriji imamo etično eh, eh, nasilje eh, in vsa ta nasilna deljanja so nekaznovana. Tisoči nigericev bežijo od doma, potrebujejo pomoč. Humanitarne organizacije pa zapuščajo zaradi tveganja za njih. Nigerijska vlada mo mora storiti svoje obveznosti do državljanov, zaščiti jih mora, zagotoviti mora njihove človekove pravice in vladavino prava. Eh, situacija je ne. Eh, stabilna in vlada mora storiti vse za stabilizacijo uh, situacije, zaradi tega, ker se pojavljajo medverske in uh, napetosti med uh, skupinami. Treba je storiti vse za to, da podpremo boj proti terorizmu v Nigeriji in v celotni regiji. Hvala. Hvala lepa. Gospa Bilde za ID. Prosim, beseda je vaša. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, islamizem na zahodu Afrike je v Nigeriji najbolj eh, izrazit. Poboji, ugrabitve na Božič. Očitno je krščanstvo najbolj preganjena vera v Afriki. Eh, zakaj mednarodna eh, skupnost ne ukrepa. Samo Francija se udejstvuje eh, v tem terorističnem boju. Eh, mi preveč govorimo vidimo hipokrizijo določenih organizacij. Vidimo infiltracijo teh organizacij, vidimo napade, mi moramo biti previdni. Islamisti eh, obglavijo ljudi, tu eh, gre pravzaprav za boj, ki ga morajo eh, proti njim eh, voditi vse suverene države. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Eh, govori Adam Bilan. Nigerija je najbolj naseljena eh, država v Afriki, 200 milijonov prebivalcev in to bi lahko bila tudi bogata država, ker ima dejansko velikanske rezerve naravnih bogastav, eh, vendar zaradi teh konfliktov eh, država ne more črpati tega bogastva. 88 milijonov ljudi živi v revščini, vendar največji problem eh, je terorizem. Po lestvici globalnega terorizma je Nigerija na tretjem mestu od zadaj. Kristijani so preganjani v državi. 20 tisoč oseb je že umrlo zaradi vere. Veliko beguncev je. Mi pozivamo eh, predsednika, eh, da naj zaščiti svoje državljane. Eh, prosim, uporabite slušalke. Imamo. Vprašanje. Eh, modry karton prosim eh, dziękuję bardzo eh, z ogromną hvala lepa gospa predsednica z velikim zanimanjem sem poslušal to razpravo in mislim da je ta razprava res zelo potrebna in pomembna in evropska unija mora imeti tu nedvoumno stališče spričo te tragedije v afriki zlasti v nigeriji Preganjanje kristjanov je bilo že omenjeno in eh, imamo vprašanje za vas. Ali vidite kakšno možnost, da tu v parlamentu ponovno odprmo razpravo eh, o splošni situaciji kristjanov po svetu? Eh, hvala lepa. Eh, za vprašanje, kaj tri modri karton je temu namenjen. Eh, torej, če imate mnenje, potem eh, mnenje lahko predstavite v okviru proste razprave. Gospod Bilan. Hvala lepa. Jaz se strinjam s tem, kar je povedal gospod Žonta. Kristijani so najbolj preganjanja verska skupina po svetu v tem trenutku. Mi govorimo o Nigeriji, o Oktobra smo govorili o Egiptu, kjer tudi preganjajo kristijane. E, tako kot v prejšnjem mandatu moramo imeti razpravo e, o splošnem položaju kristijanov po svetu. E, hvala lepa, gospod Belami Eles. Na Božič so obglavili 11 kristijanov. 8. januarja eh, so ugrabili štiri seminariste v Nigeriji. Eh, stari so bili 18 do 23 let. Eh, v istih dneh je 13 oseb umrlo v krščanskih vaseh in to je posledica džihadisma in Boko Harama. Zakaj eh, so tu uspešni? Torej, tu je konflikt v tej državi in nihče nič ne ukrepa, ker nočejo videti, da za etnično uh, uh, uh, vojno teče pravzaprav islamistična vojna, ki hoče razklati in ubiti. Drugič, uh, uh, nigerijska vlada je pasivna. In določene varnostne sile ne ukrepajo in vlada ne izpolni svoje dožnosti, kaj ti lahko bi zagotovila pravica manjšin. In tretjič, tudi mi smo krhki, eh, drage kolegice in kolegi. Iz Afrike se ZDA umikajo, Evropa je izbrisana in v praznini, eh, ki jo zapuščamo, eh, se pojavljajo drugi akteri. Kitajska, Turčija, Katar, vse te države, ki imajo določene ekonomske interese, pa tudi ideološke. In Eh, želijo prač eh, biti dejavni v tej regiji, želijo, da bi ta bila krhka. Evropa mora zagotoviti spoštovanje pravic manjšin, zlasti kristijanov, ki potrebujejo našo zašito. Treba je zagotoviti eh, ravnovesje v tej regiji. Mi moramo poskrbeti, da bi vlada prevzela svoje dožnosti. Evropa mora ukrepati v Nigeriji. Hvala lepa. Gospod Čiodaru, SND. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, ta situacija je minirana. Eh, na deset tisoče oseb je izginilo in očitno ni izhoda. V mojem mestu delam na urgenci in vem, kaj pomenijo take urgence. Vidim, da v Nigeriji ne ukrepamo tako učinkovito, kot bi bilo potrebno. E, izrekel se bom za to resolucijo in sicer odločno. Mi moramo misliti tudi na geopolitično situacijo v regiji. Tu je veliko sprenevedanja. Po eni strani rečemo, da je treba obsoditi Nigerijo, po drugi strani pa tja prodajamo orožje. Potem pa imamo še epidemijo ebole. Mi prostovoljce pošiljamo tja, eh, da pomagajo tudi iz moje države. Torej, kolikor vem, je treba še veliko narediti. Eh, gospa Sardone, ide. Eh, hvala lepa, vsak dan umrejo na, usme, no, umre na svetu 12 kristijanov. Takrat, ko gredo na delo, sredi ceste, ko so v šoli, ko so v vrcu, ko um, gredo na romanje, ko molijo ženske, ugrabijo in jih posilijo, otroci se mučijo. Uh, In eh, to je eh, vsak dan eh, v Nigeriji. 12 tisoč kristijanov je bilo umr, ubitih in notranjih razseljencev je milijon 300 tisoč. In pred kratkim je ISIS ubil 11 kristijanov. Torej preganjajo jih in nimajo nobenih pravic v šoli niti v vsakdanjem življenju. Evropa pa ne eh, poda nobenega signala in ne poda nobene obljube, da jih bo zaščitila. Sploh ne ukrepa, kot je dejala Orjana Falači. Zbudi se Zahod, kaj ti uh, eh, preganjeni kristijani nas prosijo za pomoč. Celo Fidanca, ki je prišel v Taršunko z Isijarbo. Hvala lepa, gospod Fidanca Zajker. E torej, ustrelili so 18 eh, kristijanov in jih obglavili na božični večer. Kri teče v Nigeriji, ker ti um, Boko Haram eh, predstavlja oboroženo vejo islamske države. Sedaj pod novim predsednikom se je položaj še eh, priostril. Povsod so diskriminirani kristijani eh, in utrpijo vsakršno trpljenje. Eh, torej, milijon tristo tisoč jih je izgubilo dom zaradi islamističnega pregona. Danes bomo glasovali o, o resoluciji, ki pa pravzaprav ne vsebuje besede kristijani kajti eh, zavrnili ste v parlamentu vse predloge sprememb, ki so vsebovali eh, preganjanje kristijanov. Mi moramo priznati žrtve in ob koncu moramo našo politiko sodelovanja za Nigerijo pogojevati z resnim bojem proti islamističnemu nasilju. Hvala, naslednji gospod Sokol, ELS. Eh, gospa podpredsednica, kristijani so danes najbolj preganjana verska skupnost po svetu. In to ni samo moj osebni vtis, to je nekaj, kar temelji na dejstvih, samo nekaj številk. Leta 2018 je bilo ubitih več kot 4000 eh, kristijanov po svetu. 245 milijonov kristijanov je preganjanih po svetu, ker so kristijani. To je vsak deveti kristijan. Na to številko se moramo zamisliti. Zahodni mediji pa tega očitno ne sprejemajo. Nigerija je v letu 2019 eh, bila država, kjer so prednjačili pri uh, preganjanju kristijanov. Let, V tem letu so pobili 215 kristijanov, po letu 2015 6 eh, tisoč. Torej, treba je eh, poimenovati problem s pravim imenom. Tu ne gre za spor med severom in jugom, ne gre za spor med eh, poljedelci in nomadi, temveč gre za problem kristijanov, tu gre skoraj da za genocid. Tu Eh, ne gre samo za eh, poboj, eh, temveč gre za preganjanje odzem zemlje, za posilstva in to je država, kjer je kristijanov za 50 odstotkov, to ni manjšina. Sedaj si pa razmislimo, kako je dejansko v državah, kjer so kristijani v manjšini. Mi moramo torej eh, se zoprstaviti preganjanju kristjanov v Nigeriji in drugod. Tu v parlamentu moramo razpravljati o preganjanju kristjanov po eh, svetu. Mi moramo zauzeti svoje stališče iskreno, eh, brez fige v žepu in mi se moramo boriti za to. Hvala lepa. Hvala. Gospa Tovaljeri, ide. Cristiani Nietzsche. Krščanska skupnost v Nigeriji doživlja genocid. Eh, islamski fundamentalisti so v zadnjem letu ubili več kot tisoč kristijanov, tudi v sodelovanju za vojsko, ki pozna krivce, pa jih ne aretira. Eh, doživeli smo tudi masaker 11 kristijanov na božični večer. To so objavili tudi na spletu. Eh, štirje seminaristi so bili ugrabljeni, Eh, in sicer v območju, kjer vlada šarija. Nigerija eh, bo postala novi Darfur, kajti džihadistična eh, ofenziva je zahtevala 13 milijonov notranjih razseljencev. Nekateri poskušajo priti tudi v Evropo, torej milijon 300 tisoč ljudi je razseljenih. Evropa v ustavo ni hotela vključiti svojih krščansko-židovskih korenin in sedaj si ne more privoščiti tega, da ne bi ukrepala. Kaj ti, eh, ti muslimanske fundamentalisti ne predstavljajo zgolj grožne za kristijane eh, v Nigeriji, ampak tudi za uh, mlade kristijane na naši celini in za njihove otroke. Hvala lepa, kolega Rajsen, IKR voorzitter, duizenden doden, miljoenen. Gospa predsednica, na tisoče mrtvih, na miljoni eh, razseljenih oseb, eh, ugrabitve, požgane cerkve, uničene hiše. To je žalostna bilanca preganjanja v Nigeriji. Zgodovinska resničnost eh, in razlika med eh, islamskim severom in eh, krščanskim jugom se je okrepila zaradi širitve Boko Harama in IS-a. Konflikti med krščanskimi uh, kmeti in uh, nomadskimi fulani uh, se je okrepil. In sedaj dejansko lahko govorimo tudi o verski komponenti v tem konfliktu. Kakorkoli že, zaradi konflikta zgublja če dalje več oseb svoje dostojanstvo, hiše, vsakdanje življenje. Nigerijska vlada ne sprejema ukrepov in zaradi tega opozarjamo zlasti na to. Vprašanje, ki se zastavlja in ki ga zastavljamo vladi, je, kaj lahko storimo za to, da prekinemo nasilje v Nigeriji. Hvala lepa, gospa Benhuema za ELS. Hvala za besedo, gospa predsedojoča, dragi komisar. Hmm. Ja, priča smo res groznim dogodkom v Nigeriji, ki so se poslabšali zlasti na božični večer. Na božični večer je preteklo ogromno krvi kristjanov. Danes imamo to razpravo, predvsem zato, ker je prišlo do tega hudega napada na kristjane v Nigeriji. Moramo tudi povedati, da to ni osamljen napad, ampak je sestavni del širšega nadlegovanja in preganjanja kristijanov. Če se pogledamo določene številke, več kot 6000 kristijanov je umrlo v Nigeriji od leta 2015 zaradi napadov strani terorističnih organizacij, kot je recimo Boko Haram. Ta resolucija govori o drami, ki poteka sedaj v Nigeriji. Gre za pregon kristijanov, ne samo v Nigeriji, ampak po celotnem svetu. Ko smo pripravljali to resolucijo, je marsikdo hotel pravzaprav v spredje postaviti samo kristijane, ampak gre za povezane napade, ne samo za Nigerijo, ampak tudi za Burkino Faso. Čisto na koncu pa bi želela vse tudi spomniti na določena dejstva, ki prikazujejo, da res prihaja do pregona kristijanov po celotnem svetu in Evropska unija mora ukrepati. Govorimo namreč o tem, da se preganjajo tudi naše zahodne vrednote. V letu 2020 je bilo ubitih več kot 4000 kristijanov. Ne smemo ostati brezbrižni, moramo braniti naše vrednote. To so zahodne krščanske vrednote, na katerih tudi temelji Evropska unija. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Prokačini IKR. Samo trenutek. Eh, radi bi postavili vprašanje. Ali sprejmete, uh, gospa, ali sprejmete uh, vprašanje modrega kartončka? Gospod Tomas bi vam uh, rad postavil vprašanje. Tomaš, kje piše Lotašung? Gospod Tomaš. Gospa predsednica, hvala lepa. Naša kolegica je poimenovala nekaj pretresljivih številk in prav je, da razpravljamo o tej temi kajti uh, eh, kristijane preganjajo in grozljivo je, da se je zgodilo nekaj takega celo na božični večer. Evropska unija mora odločno ukrepati, ampak kaj natančno to pomeni? Kaj to pomeni odločno ukrepanje Evropske unije za to, da bi uh, po svetu zaščitili kristijane? Uh, eh, izvolite, čas za odgovor. Hvala za besedo, gospa predsedojoča. Ja, se to so že omenili določeni kolegi ne smemo se skrivati pred to resnico, ampak moramo od odgovornih v Nigeriji zahtevati, da zaščitijo kristjane. To se sedaj dogaja. Varnostne sile vlada ničesar ni storile in mi jih moramo pozvati, da ukrepajo. Hvala lepa, zdaj pa gospa, gospod Prokočini. Hvala lepa, gospa predsednica. Glasovali bomo za to rezolucijo, zato ker želimo obsoditi preganjanje kristijanov v Nigeriji. In uh, zato danes o tem razpravljamo. Ampak nisem mogel prezreti, kako ste iz te rezolucije črtali besedo kristijani kajti tukaj gre za tisoče ljudi, ki jih dnevno mučijo, ponižujejo in ubijajo v Nigeriji. Zlasti na božič eh, eh, prav eh, včeraj je nevladna organizacija Open Doors dejala, da eh, je eh, prišlo do, da to zadeva 260 milijonov kristijanov. In eh, torej žrtev je bilo eh, ogromno. In eh, Nigerija sploh ni med prvimi desetimi državami, kjer se vse to dogaja. Pani przewodnicząca, szanowni państwo! Sytuacja w Nigerii jest niezwykle trudna. Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje. Položaj v Nigeriji je izredno težek. Od leta 2015 uh, eh, je Boko Haram uh, zagrešila uh, eh, uboj 6000 kristijanov. Um, ljudje so ogroženi in zelo pomembno je, da predsednik obsodi uh, te uboje in da si prizadeva za mir in za spravo v družbi. Seveda je treba zagotoviti varnost eh, in zaščito državljanov in mi bi morali pozvati eh, k pravici za žrtve, Ampak seveda mora to potekati znotraj pravosodnega sistema. Eh, nikogar ne smijo eh, samoljubno, poljubno aretirati. Eh, zlasti to velja za otroke. Otrok ne bi smeli zapirati na nečloveški način, na kar nas opozarjajo nevladne organizacije. Kajti to je v nasprotju z nigerijsko ustavo in pa z univerzalno deklaracijo o človekovih pravicah vojska ne ukrepa dovolj, eh, boriti se je treba eh, proti postopkom radikalizacije, treba se je lotiti korenine, osredotočiti se je treba na eh, medverski dialog, na svobodo izražanja, na svobodo veroizpovedi in treba je tudi odpraviti revščino. To je tudi rezultat velike humanitarne krize, kajti več kot polovica ljudi živi pod ravnjo revščine nekateri ljudje eh, prejemajo humanitarno pomoč, ampak te prejemnike potem še bolj napadajo. Treba je zaščititi tudi tiste, ki želijo pomagati. Nujno je, da obsodimo idejo eh, tega, da želijo eh, preprečiti humanitarno pomoč. Hvala lepa. Sedaj smo eh, pri kraju seznama govornikov. Sedem se vas je eh, prijavilo za Catch the Eye eh, in vse bomo sprejeli. Najprej uh, Hazel, gospod Hazel. Nigerija je velika država v Afriki in ima velik potencial. Ima tudi veliko surovin. Uh, in ta država bi lahko postala vodilna na celini in eh, morali bi imeti dobre odnose s to državo. V resnici pa je eh, Nigerija eh, cilj nevarnih fundamentalističnih napadov in pogosto so kristijani žrtve, pa ne samo kristijani, tudi muslimani tudi oni so pogosto žrtve. Tukaj gre za socialni eh, konflikt in sicer med eh, kmetovalci in eh, med živinorejci. In mi bi morali zagotavljati humanitarno pomoč. In Eh, morali eh, bi eh, negovati dialog z nigerijsko vlado, ustrajati bi morali na verski svobodi in pa na človekovih pravicah. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospa Dali. Hvala lepa. Torej, nasilje žal ni nič novega v številnih regijah v Nigeriji. Eh, prosilce za eh, azil iz Nigerije imenujejo gospodarske migrante. Ampak tisti, ki to trdijo, naj si res pogledajo, kaj se dogaja. Um, torej desetletni konflikt, um, delovanje Boko Harama, smrt deset tisočih ljudi, um, dva milijona preseljenih, na deset tisoče pogrešenih, večina med njimi otroci. In kako je možno, da 50 odstotkov ljudi živi v ekstremni revščini v deželi, ki je 12. največja producentka nafte. In pogledati si moramo ulogo evropskih korporacij ta šel, total eh, in druge družbe, ki sodelujejo z nigerijsko naftno družbo, eh, treba je pogledati, kako plačujajo davke. In eh, to je tudi sprožilo žrtve tistih, ki so, posku, tistih, ki so poskušali zaščititi svoje majhne skupnosti. In ali se lahko čudimo, da eh, Iračani objokujajo smrt generala, eh, eh, ki so ga ubili zaradi tega, ker je on poskušal preprečiti to, kar se dogaja v Nigeriji? Hvala lepa. Gospod Kelly, Evropska ljudska stranka. Hvala lepa. Gospa predsednica, to, kar se dogaja v Nigeriji, je seveda grozljivo in prav je, da danes o tem razpravljamo. Teroristična skupina Boko Haram je eh, poglavitni razlog za vse težave v Nigeriji. Strinjam se z eh, kolegico, eh, ki je dejala, da moramo storiti vse, kar je v naših močeh za deklice, ki jih je Boko Haram zaprla. Treba jih je izpustiti, in oblasti si tam prizadevajo za boj proti Bogohramu in mi jih moramo podpreti. Ta država ima veliko naravnih virov, hkrati pa je to ena najrevnejših držav v Afriki. Veliko bi, storili, lahko, veliko bi lahko storili za njihovo pomoč. Torej, gospod Eli je omenila begunce, naprimer, tu je treba marsikaj postoriti, potem se je treba zauzeti za eh, boj proti podnebnim spremembam in seveda moramo zaščititi tudi kristjane. O tem bomo morali še razpravljati. Hvala lepa. Gospod Hetzberger je naslednji govornik. Zeleni, izvolite, gospa. Situacija v Nigeriji, v največji afriški državi. Se opravičujem. Prosim, da ostanete, ja. Se opravičujem. Bi prosim ostali, ja. Hvala. Situacija v Nigeriji, v največji afriški državi, nas vse skrbi zaradi slabšanja situacije zaradi poslabšanja varnosti in nasilja, ki vodi v oceljevanje prebivalstva. Eh, in v letu 2014 je Boko Haram ugrabil dekleta in mlade ženske, ki so trpele spolno nasilje. To nasilje je usmerjeno proti ženskam, naprimer tudi v mejnih regijah do Kameruna. Eh, zaprli so tudi eh, redovnice, tu je veliko verskih in etničnih napadov. Eh, zaradi humanitarnih organizacij eh, trpi, ki ne morejo pač priti do določenih regij, trpi zelo veliko prebivalcev lakoto. Evropska unija mora najti nove načine dela za nigerijsko eh, vlado, mora zagotoviti, da humanitarna pomoč pride do cilja in treba je zaščititi ženske in verske skupnosti. To, kar se je zgodilo za Božič, se ne sme ponoviti. Evropska unija eh, mora sodelovati z nigerijsko vlado in zagotoviti, da bo spoštovala eh, humanitarna načela. Treba je ustaviti te napade proti civilnemu Eh, prebivalstvu in eh, treba je ustaviti spolno izkoriščanje. Treba je zahtevati spoštovanje človekovih pravic in svobodo verskega prepričanja. Prosim, da se držite eh, ene minute. Gospod Pospešil. Evropska ljudska stranka, izvolite. nešťastnou zemi. Já jsem připraven... Hvala lepa. Mislim, da eh, se strinjamo o eh, problemih, eh, ki težijo to državo. Škoda je, da se ni dovolj poudarilo trpljenje kristijanov, v prihodnosti bi morali to močneje poudarjati. Še nečesa nismo poudarili. Nigerijska vlada je pravzaprav. Eh, pravzaprav eh, je nekako upletena v to nasilje. Pogosto so upleteni celo nigerijski vojaki. Mi bi morali izvajati pritisk eh, na nigerijsko vlado, zato da bo zagotovila to, da boj proti islamističnemu nasilju ne bo hkrati tudi obremenitev državljanov. Torej, nigerijska vlada eh, se mora učinkoviteje boriti proti Boko Haramu in mora zagotoviti tudi humanitarno pomoč. Hvala lepa. In zadnji govornik, kolega Valas Gue. Hvala lepa, eh, gospa predsednica. Obsojam preganjanje kristijanov, muslimanov, kurdov, eh, vseh. Sedanji položaj v Nigeriji je eh, lekcija za um, uh, imperializem. Uh, Britanija bi se morala iz tega nekaj naučiti. Uh, uh, torej, uh, vsi upi za Nigerijo so bili poteptani obiskali smo eh, pred dvemi leti krščansko vas v Siriji in eh, džihadisti so, eh, ciln, so se ciljno osredotočali na kristijane. Ampak kdo je oborožil te džihadiste? Zahod? Ja, nismo skladni. Potem, kako Izraelci obravnavajo pos, eh, palestince, kako obravnavajo eh, muslimane v Indiji. Torej, eh, recimo Bobu Bob. -Bob. Hvala lepa. Sedaj smo ob koncu postopka CHDI in sedaj dobi besedo gospod Lenarčič, da se odzove na prispevke. Gospod predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, človekove pravice in humanitarni položaj eh, se, eh, sta se v zadnjem letu zelo poslabšala. Teroristični napadi so se nadaljevali in so zahtevali na tisoče žrtev. In rad eh, bi eh, na tem mestu izrazil sožalje eh, svojcem, izrazil bi rad tudi solidarnost prebivalcem Nigerije, zlasti pa skupnostim, ki so tako trpele zaradi udorov paramilitarnih skupin, zlasti na severovzhodu. Več kot 36 tisoč ljudi eh, eh, je umrlo od eh, leta 2009 samo v Nigeriji, to so žrtve Boko Harama. Poleg tega se krepi tudi humanitarna kriza. Imamo 2 milijona notranje razseljenih oseb, več kot 7 milijonov ljudi potrebuje humanitarno pomoč in več kot 1 milijon ljudi je zunaj dosega humanitarne pomoči. Evropska unija natančno spremlja položaj. Eh, prizadevali smo si za eh, pristop, ki temelji na človekovih pravicah, osredotočali smo se na preprečevanje konfliktov, humanitarno pomoč in pa eh, socialni in gospodarski razvoj na ravni skupnosti. Evropska unija je še naprej pripravljena za pomoč Nigeriji in bo poskušala ponuditi eh, varnostno humanitarno pomoč in bo poskušala eh, tudi preprečiti krizo okoli eh, jezera, Čadskega jezera, pa tudi pri delti, na območju delte Nigra in pa na območju Middlebelta. Treba se je <coughs> lotiti poglavitnih razlogov za konflikte. Evropska unija je največji, eh, največja donatorka humanitarne eh, pomoči v Nigeriji. S tem pokrivamo eh, poglavitne potrebe za najranljivnejše notranje razseljene osebe in pa gostujoče skupnosti. Evropska unija je namenila ljudem v Nigeriji 245 milijonov evrov in leta 2019 smo Eh, zagotovili tudi 28 eh, milijonov evrov eh, humanitarne pomoči. Treba je okrepiti odpornosti države in sicer tako, da podpremo razvoj, kajti to je pravzaprav razlog za konflikte. Poleg tega je treba podpreti tudi gospodinstva in pa storitve. Nudimo pomoč v okviru sklada za razvoj. Poleg teh prizadevanj smo zavezani boju proti radikalizaciji in pa nasilnemu skrajništvu. Poskušamo okrepiti eh, tudi politiko civilne vojaške zaščite. Treba je eh, zagotoviti tudi spravo in izboljšati je treba tudi eh, kazenski sistem v Nigeriji. Naslednji teden bom potoval v Nigerijo, vključno eh, eh, z območjem severovzhoda, kajti rad bi podal jasne signale eh, o tem, kako je Evropska unija temu zavezana. Zelo smo zaskrbljeni zaradi tega, ker se ne omogoča dostop humanitarne pomoči in pa zaradi tega, ker se e, krši mednarodno humanitarno pravo. Eh, še naprej bomo v trajnem dialogu z oblastmi in to je za me eh, prioriteta. Imamo tudi eh, dialog EU-Nigerija eh, o, o človekovih pravicah in sicer bo to potekalo 15. februarja, takrat se bomo spet zauzeli za človekove pravice, torej v okviru tega dialoga. Hvala lepa lezárásához hét állásfoglalási indtványt kaptam. Hvala lepa, prejeli smo sedem predlogov eh, za resolucije. S tem smo pri kraju te razprave. Eh, za glasovanjem bomo začeli ob 12. uri. Takrat bomo znova nadaljevali s sejo. Hvala. Thank you very much, colleagues. Najlepša hvala za vašo potrpežljivost, dragi kolegi, drage kolegice. Ja, morali smo počakati na zaključek konference predsednikov, sedaj pa se bomo lotili glasovanja in sicer najprej o Burundiju. Postopkovno vprašanje, izvolite. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. člen 196. Predsednik je prejšnji teden um, odredil, da je treba odstra odstraniti zastavice, ki predstavljajo mojo politično skupino. In ta odločitev je po mojem mnenju v nasprotju s predpisi. Vemo, da se je predsednik parlamenta odločil, da bo eh, eh, prepovedal eh, naprimer karte, plakate in tako naprej, zato da bi ohranil mir. Ampak čudno se mi zdi, da bi prepovedali tudi naše majhne nacionalne zastavice, naše nacionalne simbole. Torej, zanima me, eh, v skladu s katerim predpisom je bilo to prepovedano in sporočam vam, da bomo mi še naprej te zastavice ponosno razpostavljali v dvorani. Uh, Hvala. Mislim, da gre za deseti člen našega poslovnika. Bom kar po nemško govorila se pravi, ka, ta poslovnik predvideva, da ne smejo pravzaprav poslanci vznemirjati oziroma prekinjati poteka samega zasedanja. Je pa res, da se bomo o tem pogovarjali tudi na zasednjem zasedanju. Ampak prosim, da to tudi upoštevate. Nihče ne sme pravzaprav prekinjati poteka plenarnega zasedanja. E to niso plakati, to niso trakovi in eh, to niso simboli, s katerimi bi motili red plenarnega zasedanja. In zato eh, tega predpisa, ki ste ga omenili, ne morete uporabljati za naše nacionalne zastavice. Dragi kolega, sedaj ne bomo imeli o tem razprave če se ne strinjate s to odločitvijo, lahko to tudi storite, ampak prosim, da sedaj upoštevate trenutno odločitev. Še dodatno postopkovno vprašanje. Uh, Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Ja, lahko ga seveda zastavite, ampak morate upoštevati tudi odločitev predsednika. Drugače ne bomo imeli razprave. Da vam bo to jasno. Dragi kolegi, drage kolegice, vi ste tisti, ki mu ne dovolite, da spregovori. Vi dejansko prekinjate celotno razpravo. Ja, omenili ste odločitev predsednika. Katero odločitev? Imamo še prošnjo za naslednje postopkovno vprašanje. Gospa Strugarif, izvolite. Uh, Dragi kolegi, mislim, da je treba prebrati temeljito celotni poslovnik. Recimo, ne smete imeti kozarec vode pred sabo, lahko ga imate pod sabo, potem pa vas lahko dejansko tudi zastopamo. Mr. Corbett? Izvolite. Gospa predsedujoča, ne bomo sedaj glasovali, treba še počakati, ampak poslovnik pravi, da poslanci ne smejo imeti sabo tudi zastave, vse je odvisno od definicije zastave. Sam sem se pogledal tudi definicijo zastave na Wikipediji in Tam piše, da je zastava. Lahko tudi kos, oblika, ki vključuje slogan, kakršnikoli drugi simbol. Se pravi, ta definicija je zelo ohlapna. Pravim, da odločitev ni bila najbolj pametna, ampak prosim, dragi kolega, moram vas prekiniti. Mhm. Imam pa ogromno časa. Vse ne gre za to, kaj je zastava in kaj ni zastava. Ampak dejstvo je, da če se predsednik odloči o nečem, potem je treba njegovo odločitev upoštevati, dokler se predsednik ne odloči drugače. Pravila so zelo enostavna in jasna. prosim, umirite se. Ja, vem, da vsi želite oditi domov v četrtek. To popolnoma razumem. Tako da se bomo kar lotili glasovanja, da lahko zapustite Strasburg čim prej. In sicer Burundi zlasti primer zaprtih novinarjev, 18 odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali v celotni resoluciji za, proti, vzdržani, sprejeto. Čudovito, najlepša hvala, Nigerija. Po 18. odstavku imamo tudi predlog spremembe. Ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21. predlog spremembe. Dva za, proti zavrnjeno. Uvodna izjava F v dveh delih, prvotno besedilo, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, potem pa še drugi del, pomensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodna izjava I. Glasujmo pojmensko. konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji za, proti, vzdržani, sprejeta je ta resolucija. Najlepša hvala. Sedaj pa Venezuela. Gospod Lopez Hill, izvolite. Gravissimo hechos. And I hope it is either a point of Upam, da gre za postopkovno vprašanje ali za predlog spremembe. Ja, gre za postopkovno vprašanje, gospa predsedujoča. Hotev sem vam tudi sporočiti, kaj se je zgodilo pred 24 urami v Venezueli. Varnostne službe režima Madura so s kamenjem napadli opozicijo. Ne, ne, ne bomo imeli razpravo. Ali imate postopkovno vprašanje? Ja, bom predstavil predlog spremembe. Gre za ustni predlog spremembe, v zvezi s katerim predlogom spremembe prosim, da se zagotovi tudi v resoluciji varovanje zakonito izvoljenih poslancev v nacionalno skupščino v Venezueli. To bi želel vključiti. Kam pa? kam bi želeli to vključiti in katero formulacijo, oziroma to formulacijo, ki ste jo sedaj tudi ustno predstavili. Um, bomo kar nadaljevali, glasovali bomo o sedmem odstavku, prvotno besedilo, prvi del, to je za, to je proti, vzdržani sprejeto, sedaj pa še drugi del, poimensko glasovanje glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Osmi odstavek, prvotno besedilo, prvi del, pojmensko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto sedaj pa glasujmo o celotni resoluciji in sicer poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj se lahko lotimo potekajočih predstavitev v skladu s členom 7 Polske in Mačarske, drugi odstavek. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji odstavek, predlog spremembe 2, pojmensko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prvotno besedilo je sedaj brezpredmetno, sedaj bomo glasovali pojmensko o petem odstavku. Glasujmo. Konec glasovanja sprejeto in po sklicevanju 12, predlog spremembe 1, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Sedaj bom glasovali po imensko celotni resoluciji. Glasujmo. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. thank you thank you thank you najlepša hvala sedaj se bomo lotili predloga resolucije o biološki raznovrstnosti in sicer glasujemo pred prvim odstavkom, predlog spremembe 8 za proti, vzdržani. Mislim, da to ni bilo jasno. Predlagam, da glasujemo poimensko. Glasujmo. Konec glasovanja. Ja, drugače pa lahko dvignete svoje roke, sedaj pa četrti odstavek, prvi del, ki sujmo za, proti, zdržani, spredo. Drugi del, za, proti, zdržani. Ali je večina za, bomo ponovno preverili prvi del. To je za, proti, vzdržani, konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa še drugi del, o tem smo že glasovali, potem pa še predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani. Preverimo to elektronsko. Glasujmo. konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 18, glasujemo poimensko. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 21, glasujemo poimensko. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 22, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10 poimensko glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno 23, poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 11 po odstavku 22, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 12 za, proti, zdržani. Zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 24 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 19 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 35, prvotno besedilo imamo tri dele, glasujemo o prvem, za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, zdržani, sprejeto. Tretji del, za. Ja, mislim, da bi je bilo zelo jasno, še enkrat, tretji del, za, proti, zdržani. Ne, bilo je popolnoma jasno, vse ste lahko vsi videli. tretji del za, proti, zdržani. Bom preverila tretji del, glasujmo elektronsko. Drugi del smo zavrnili, ne se upravičujem. Malo smo sedaj zbegani. Sedaj glasujemo o drugem delu in potem tudi o tretjem. Bomo preverili glasovanje elektronsko. Drugi del, glasujmo. Drugi del, ne tretji del, drugi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednjič pa samo dvignite svoje roke, bo vse veliko bolj jasno. Tretji del, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 40. odstavek prvotno besedilo, gre samo v prvem delu za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani. Najbolje, da preverimo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 1 po odstavku 43 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Odstavek 48, glasujemo v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog 4 za, proti, zdržani, sprejeto zavrnjeno. Odstavek 56. Ta del poslancev sploh ne dviguje rok, tako da ne morem dejansko vedeti, ali smo za ali smo proti. Sedaj glasujmo. V zvezi s predlogom spremembe 4. konec glasovanja zavrnjeno. Odstavek 56 bomo glasovali v delih od prvotnem besedilu, prvi del za proti vzdržani, sprejeto drugi del za proti vzdržani, sprejeto predlog spremembe 14 za proti vzdržani, sprejeto potem pa peti predlog sprememb v dveh delih, poimensko glasujemo v prvem delu. Konec glasovanja. Zavrnjeno drugi del, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 13 glasujemo v dveh delih, poimensko v prvem delu. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6 za proti. Zdržani, sprejeto predlog spremembe 20 za, proti, zdržani. Bomo preverili elektronsko. Glasujmo. It's on amendment 20. O predlogu spremembe 20. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 7 za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe 15 za, proti, zdržani, sprijeto. In sedaj bomo še glasovali v celotni resoluciji za, proti, zdržani, sprijeto. Najlepša hvala. Ja Prehajamo k poročilu JAR. Začeli bomo z predlogom spremembe 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12. odstavek, prvotno besedilo, poimensko začnimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prvotno besedilo brezpredmetno po 15, 19. Eh, odstavku mm, drug, drug, eh, drugi eh, predlog spremembe poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3 v dveh delih. Prvi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 20. E, odstavek, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 21, prvotno besedilo v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremem besedem za, proti, vzdržani, sprejeto odstavek 25, prvotno pa se delo v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 8, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 31 v dveh delih, prvi del za proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 41, prvotno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, lahko še enkrat, kdo je za, za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, odstavek 43, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 47, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za. Sprejeto. Drugi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe pet za, proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Predlog spremembe pet. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, R. Prvotno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto po uh, uvodni izjavi R, eh, uvodni, eh, eh, predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani. Ali lahko še enkrat? Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa eh, poimensko o celotni resoluciji glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, hvala lepa. Potem pa imamo še eno resolucijo, to so institucije in eh, telesa ekonomske in monetarne unije. Glasujemo o celotni resoluciji, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, hvala lepa. Počakali bomo nekaj minut do obrazložitve glasovanj. Mm. Um, Tako, drage kolegice in kolegi, tisti, ki ne želijo poslušati obrazložitve glasovanja, prosim, da se podajo k izhodu, tisti, ki pa želite sodelovati, eh, pa bom prosila, da začnete, in sicer ... Sedaj bomo začeli in sicer eh, obrazložitve glasovanja, za katere je včeraj zmanjkalo časa. In potem pa bomo imeli obrazložitve glasovanja v zvezi s točkami, ki smo jih obravnavali danes. Začeli bomo s poročilom Donjon in kolega Bompard dobi besedo. In res prosim kolege in kolegice, ki ne želite sodelovati, da zapustite dvorano ali pa da ste tiho, ker želimo začeti. Hvala. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. Eh, Evropska unija je ideal miru, zato da pač ne bi nikoli več vojna divjala po naši celini. Gre za ideal sodelovanja med vsemi narodi eh, na celini. V imenu tega ideala, ki je danes daleč, ugovarjam eh, projektu Evrope o skupne obrambe. Obrambe proti komu? Rusiji, državi, ki bi morala biti naš partner in ne nasprotnik. Obramba s kom? Z NATO, eh, odvečni organizaciji. Eh, mi ne smemo biti solidarni z nepremišljenimi eh, ukrepi Donalda Trumpa. Mi moramo hoditi po poti miru organizirati veliko konferenco o miru in sodelovanju v Evropi. Mi se moramo lotiti eh, podebnih izzivov in ne dodajati ogen k velikemu eh, požaru na našem planetu. Hvala lepa, kolega Hanan, za eno minuto. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Zadnji govor je tu. Eh, Ko sem bil prvič izbran, eh, izvoljen, ni bilo eh, eh, vsega po spletu, po vozovnico sem moral iti v potovalno agencijo, sem dobil v, na papirju. Vse se je spremenilo, razen te institucije, kljub referendumom v Franciji, Grčiji in kljub referendumu v Španiji. Britaniji in ta integracija je postajala vse ožja. Torej, vsem, ki ostajate tukaj, želim veliko uspeha. Lahko se zanašate na našo vojaško eh, zavezništvo, na diplomatsko sodelovanje, gospodarsko, eh, vendar sicer pa vam želim dobro srečo. Hvala lepa. Gospod Zahradil, zadnji v zvezi s to temo, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsednica. Občutek imam, da po Brexitu, po odhodu Združenega kraljestva, nekatere eh, politične stranke postajajo bolj eh, ambiciozne glede skupne varnostne in obrambne politike. Eh, to eh, pravzaprav ne spoštuje eh, NATO, edine eh, strehe, ki nas dejansko varuje. V imenu svoje države želim povedati, da s tem nismo zadovoljni. Mi bomo vedno na strani transatlantske povezave, ki. Eh, in ne bomo nikoli za usporedne strukture za NATO, ki bodo eh, naredile te vezi bolj ohlapne. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka eh, stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope in spet kolega Bompah. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. Evropska unija bo, je bolna zaradi svobodne menjave. E, eh, postavila se je od nacionalne suverenosti, ko je ratificirala Lisbonski sporazum. E, Brexit je posledica vsega tega. Konferenca o prihodnosti Evropa bo samo smiselna, če bo vzpostavila povezavo med narodi in evropsko konstrukcijo ne smemo zadelati, kot da te žalostne epizode z Lisbonsko pogodbo ne bi bilo. Danes eh, se eh, z pogodbami pravzaprav v kamen eh, klešejo določene pravila, ki danes sploh ne veljajo več. In to je tudi v tem smislu smo tudi predlagali določene spremembe. Žal pa so bile te zavrnjene. Eh, Evropa eh, živi še vedno v svojem mehurčku, ne šteje in ne računa z nami. Hvala lepa. Naslednji naj bi bil kolega Lešek Miller, pa ga ne vidim. Potem pa Claire Fox. Vzdržala sem se pri tem predlogu resolucije. Treba je okrepiti javno razpravo, civilno družbo, državljani eh, morajo imeti možnost sodelovanja. Eh, v tem predlogu za to konferenco pa eh, je angažma prebivalstva, prebivalcev navidezen. E, tu je preveč birokracije, ki ima demokratski deficit. Slišali smo, da tu ne gre za e, svobodno razpravo. Vse to je pravzaprav e, navidezno. Mi potrebujemo možnost priprave državljanov in civilne družbe. Občutek imam, da nekateri ne zaupajo državljanom. Predlagali smo konferenco, ki ne bi imela eh, že zastavljenega cilja, pa je to bilo zavrnjeno. Zdi se mi, da je to neizkoriščena priložnost. Eh, v parlamentu eh, vam želim veliko uspeha, vendar vi morate poslušati državljane in jim zaupati. Hvala. Kolegica Vrecionova. Hvala lepa za besedo. Razprava o prihodnosti Evropske unije ne zgolj v povezavi z brexitom je nekaj, kar potrebujemo. Predlog, ki smo ga izglasovali, je ozek, zavajajoč razprava o prihodnosti Evrope naj se ne bi nanašala samo na prenos pooblastil z držav članic na EU. Treba je razmisliti o brexitu in o pravem delovanju eh, Evropske unije. Treba je pregledati pooblastila EU in nepotrebna pooblastila je treba vrniti državam članicam. Vendar predlogi ne vključujejo tega razmisleka. Osredotočajo se samo na nadaljno integracijo in um, panevropske eh, volitve. Eh, torej, bojim se odaljevanja državljanov od EU in krepitve ekstremnih eh, sil in zaradi tega sem glasovala proti predlogu. Hvala, kolega Bručinski. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Včeraj je bila razprava in mnogi so ponovili besede Roberta Šumana, eh, ustanovitelja Evropske skupnosti. Rekli, rekel je, da bomo imeli ali krščansko Evropo ali pa Evrope ne bo. Eh, kar je najbolj pomembno za prihodnost Evrope in govorim o Evropi in ne o institucijah je proces eh, špicen kandidata. Eh, problematičen eh, je tudi predsedujoči tega procesa. Gospod Farhofštat, mi moramo zavarovati svojo tradicijo moramo misliti na prihodnost, vendar moramo vedeti, odkot prihajamo. Ne moramo samo kratkoročno reagirati, mi moramo imeti vizijo. E, in včeraj nisem slišal niti stavka, ki bi govoril o prihodnosti Evrope kot skupnosti vrednot. Vrednote so e, temelj naše skupnosti. To je podlaga. Vi pa govorite samo o špicen kandidatu. Hvala lepa, kolega Potenga. Hvala lepa, gospa predsednica. Konferencija o prihodnosti Evrope je samo nova priložnost za to, da dobro plačani politiki establishmenta razpravljajo. S tem ne bomo dosegli ničesar. Če se želimo približati državljanom, delavcem, eh, moramo začeti s tem, da eh, zmanjšamo eh, plače uh, establishmenta. Koliko zasluži gospa von der Leyen? 30 na mesec, mi zaslužimo približno 10 tisoč evrov na mesec. Torej, treba je zmanjšati te plače, ker sicer ne razumemo delavcev, ki ne morejo preživeti do konca meseca mi ne smemo dopustiti, da bi eh, predstavniki multinacionalke dobivali pozicije in funkcije v komisiji in obratno. To je eh, nekaj, kar vpliva negativno na našo verodostojnost. Eh, hvala lepa. Nadaljujemo s gospodom Vondro. Hvala lepa, gospod Gospa predsednica, mi se bomo čez dva tedna poslovili od britanskih kolegov. Zadnjič jih bomo videli na eh, plenarnem zasedanju v Bruslu. In kaj se bomo naučili iz tega? Mi moramo poskušati eh, uporabljati zdravo pamet. Žal eh, pa se vidi tu nasprotje. Stalno hoče te uveljaviti tesneje povezano in njo. To pa vodi v razkol. Tudi med eh, narodi in med nami. Eh, prišlo bo tudi do razkola med navadnimi ljudmi. Jaz eh, sem bil srečen, ko smo se znebili komunizma, da smo postali del Zahodne Evrope. Sedaj pa sem šokiran, ker moja stranka EKR da je izključena iz te razprave, ker vam naše mnenje ni všeč. Komunisti v tem parlamentu, ki bi radi objeli Putima, pa so dobrodošli v tej razpravi. Eh, hvala lepa. Potem gospod Čampanski iz EKR. Eh, hvala lepa. Glasoval sem proti tej resoluciji in sicer s prepričanjem. To je slabo za prihodnost Evrope. Ta eh, resolucija ne daje odgovorov, ni neko zdravilo, je recept za bolezen. Eh, ta bolezen se imenuje eh, levi liberalizem, ekstremni liberalizem. Tu ne gre za prihodnost Evrope, kajte prihodnost Evrope Eh, ni diktatura večine, ni nadaljevanje multikulturalizma, ni eh, v isto spolnih eh, družinah in napačnih družinskih modelih. Prihodnost je v močni domovini je v močni eh, očetnjavi je v Evropi, ki spoštuje nacionalno suverenost. E hvala lepa. Sedaj pa gospod Zahradil, EKR. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, gospa predsednica. Spominjam se, da sem bil eden tistih, ki se je udeležil konvencije o prihodnosti Evrope pred nekaj leti in občutek je imel, da ima ta nova konferenca podoben model in ob koncu eh, pretekle konvencije, ki je potem privedla do Evropske ustave, ki je potem eh, tudi utrla pot do Lizbonske pogodbe. In spominjam se, da je bil cilj nadaljna integracija in pa okrepitev pooblastil evropskih eh, institucij. In bojim se, da da eh, se bo tokrat zgodilo nekaj podobnega. Kajti uh, mi smo kritični voz in mi, eh, glas in mi, smo, uh, m, uh, mi se bojimo, da so bili te kritični glasovi uh, odrezani od te razprave in od tega dela. Hvala lepa, sedaj smo zaključili za to razpravo, pred nami pa je razprava o Venezueli, torej raz, obrazložitev glasov v zvezi sa to temo. Najprej dobi besedo gospod Marjani, ideje. Hvala lepa, gospa predsednica. Še vedno in vedno znova se ukvarjamo s predsednikom Madurom. Potem smo imeli tam parlamentarne volitve in videli smo, kaj se je dogajalo. Maduro uh, je bil vedno znova tarča naše kritike to so ideološki boji in vidimo, eh, na kaj se osredotoča mednarodna skupnost. To imamo različne koalicije. Sankcije ZDA pa eh, zadevajo predvsem prebivalce Venezuele in zatem stoji politična volja. Eh, po prevzemu oblasti treba je razmisliti o sankcijah in o embargu in pa o razširitvi teh sankcij na posameznike. Hvala lepa. In uh, naslednji govornik je gospod Pospešil, Evropska ljudska stranka. Hvala lepa, gospa predsednica. Glasoval sem za to resolucijo, ki kritizira eh, nezakonite korake diktatorja Madura. O tem smo že večkrat razpravljali na plenarnem zasedanju. Ampak on je še razširil svojo moč tako, da je eh, nadomestil eh, predsednika parlamenta. Mi bi morali uvesti sankcije proti predstavnikom Madurovega režima in eh, razmisliti bi morali eh, o še strožjih ukrepih. Po drugi strani pa je treba zagotoviti tudi humanitarno pomoč, kajti tam vlada humanitarna katastrofa in mi bi morali eh, okrepiti humanitarno pomoč za prebivalce te države, kajti ni njihova krivda, da imajo tega diktatorja. Hvala lepa. Sedaj pa um, gospod Rajf, ide. Spoštovane kolegice in kolegi, glasoval sem za to resolucijo. Že dvajset let eh, Venezuela trpi pod to socialistično diktaturo in tako kot v vsaki drugi državi, je socializem poskrbel za stisko in revščino in predvsem za nesvobodo. In to je treba ustaviti, kajti Venezuela je pravzaprav bogata država, kajti oni imajo največje rezerve nafte na svetu, pa vendar le 70 odstotkov ljudi trpi pod, nad podhranjenostjo in številni so zbežali iz države in to je treba nujno ustaviti. Ta država res potrebuje končno svobodo in demokracijo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Wallace Gue. Torej, hvala lepa. Uh, Torej, eh, nacionalna skupščina je izvolila eh, gospoda Parala za novega predsednika. On prihaja iz eh, desne opozicijske stranke in izvoljen je bil za 81 glasovi. Guadoju niso prepričali dostopa do parlamenta, kot je pravil gospod Borel, kajti pravzaprav ni želel vstopiti brez enajstih spremljevalcev deklaracija eh, Josefa Borela, eh, kjer je izrazil podporo Guadoju, je eh, zame razočaranje in sramota. Vodstvo Evropske unije podpira protidemokratično spremembo režima in to je noro. Zakaj eh, ne morajo venezuelci sami odločati o svoji prihodnosti? Zakaj eh, jim poskušamo nekaj usiliti in zakaj eh, so ZDA uvedle sankcije proti njim? Naj sami odločajo o svoji usodi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Tomače Zeles. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sam sem glasoval za resolucijo, sem pa presenečen, ko slišim, da imajo v tej plenarni dvorani nekateri posamezniki drugačen pogled na Madura. Pravijo, da ni diktator, ampak vse vidimo, da je diktator. Tudi njegova zgodovina to dokazuje. Maduro je pokazal in dokazal, da prezira svoje državljane. Venezuelci v tem trenutku zelo trpijo, zato bi morali biti v svoji diplomaciji veliko bolj strogi in odločni, da bi obsodili ta zločinski režim. Na milijone državljanov zdaj živi v težkih razmerah. Sam podpiram Venezuelce in boriti se moramo za njihovo svobodo. Hvala lepa, gospod Zahradil. Děkuji, paní předsedající. Eh, ja, sem rad, že se zabivame. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo vesel sem, da se še enkrat pogovarjamo o razmerah v Venezueli. Namreč, kar zadeva Latinsko Ameriko, levica v Evropskem parlamentu, ki prevladuje, rada napada režime v Braziliji, v Kolumbiji in v tistih državah, kjer naj bi po njenem mnenju bili na oblasti desni režimi. Ko pa gre za tako imenovane leve diktature, kot je Kuba ali pa Venezuela, pa je situacija drugačna. Dobro je, da se o teh temah pogovarjamo, ampak eh, gospodarska in socialna situacija, do katere je prišlo zaradi socialističnega režima v tej državi, pa res ni ravno najboljša. Hvala lepa. Zdaj sledi razprava o postopku v okviru sedmega člena za Poljsko in Madžarsko. Gospod Fox bo prvi, izvolite. Glasovala sem proti tej resoluciji, ker se člen 7 zlorablja kot instrument za ustrahovanje polske in mađarske vlade. Samo mađarski in polski voljivci so tisti, ki lahko odločajo o tem, ali vlade potrebujejo kakršnokoli kazen. Ampak v parlamentu skušate uveljaviti v Evropski uniji federalističen sistem, kjer bi kulturne in politične razlike morali po vašem mnenju izbrisati in zatreti. In to je uničevalno. Vi pravite, da sprejemate raznolikost, ampak nikoli ne sprejemate raznolikosti mnen. Poleg tega izražate nespoštovanje do nacionalne suverenosti. Prepovedujete celo to, da bi obesili nacionalne zastavice v parlamentu. Mačarsko in Polsko discipliniramo, ker jih obtožujemo, da kršita evropske vrednote, ampak evropske vrednote zajemajo tudi suverenost, samodločanje, demokracijo, razsvetljenske vrednote, predvsem pa zajemajo tudi raznolikost in strpnost. Sama se ne strinjam z polsko in mačarsko vlado, ampak gre za vladi, ki jo lahko zamenjajo samo državljani oziroma voljivci. Hvala, gospod Črnecki. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Jest to... Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, pa smo spet priča temu spektaklu, tej farsi v plenarni dvorani. Pogovarjamo se o demokratično izvoljeni vladi na Polskem. Večina polskih voljivcev je podprla to vlado. Veliko pripomb smo slišali danes v tej dvorani na levi, govorijo predvsem o tem, kako so državljani pomembni, da je treba slišati njihov glas in ga upoštevati. Ampak, ko je govora o vladah, ki so v nasprotju z establishmentom v Bruslu, pravite, da je vse skupaj. Farsično. Sam sem glasoval proti tej resoluciji, zato ker navaja številne laži. Poleg tega se v tej resoluciji omenjajo ukrepi, ki so v nasprotju z evropskimi pogodbami. Evropske države so avtonomne, samostojne in lahko preko nacionalnih parlamentov tudi izvedejo reformo pravosodja. Poljska je pravna država. Zakaj se ne bi pogovarjali o pravni državi v Franciji? Naprimer, Francija je tista, ki nasilno zatira protestnike ali odvetnike na polskem lahko pri nas protestirajo. Sramota je, da so nekateri glasovali za resolucijo. Džambacki. Dobro, vežemo, gospod predsedatelj, vežemo, kolegi. Obed... Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, glasoval sem proti tema dvema resolucijama, s katerima kaznujemo Polsko in Mačarsko, ker sta sramotni, ker sta popolna farsa, ker gre za lovna čarovnice. Niti Polska, niti Mačarska ne kršita na noben način pravne države, svobode izražanja. Pravi problem, s katerim se vi soočate zaradi teh dveh držav, je povezan s tem, da so patrioti v obeh državah izvolili vladi, ki veste, kako je treba voditi državo, ki ne dopuščata diktata lažnega multikulturalizma in ki ne podpirata udrihanja po krščanstvu. Poljska in Mačarska sta suvereni državi, suvereno vlado, vi pa podpirate Soroša. Ne bomo spoštovali tega, kar skušajo usiliti levi bolševiki. Le Breton. Merci, madame la Hvala, gospa predsedujoča. Glasoval sem proti resoluciji, ki se nanaša na Polsko in Mačarsko iz dveh razlogov. Kot prvo, nedopustno se mi zdi, da se Evropski parlament veseli sprožitve sedmega člena pogodbe o delovanju Evropske unije proti tema dvema državama. Pravimo, da sta državič kršili pravno državo in akademsko svobodo, ampak suverene države imajo pravico, da organizirajo svoje pravosodje, kakor želijo. Naj bom popolnoma jasen podpiram Mačarsko, ki se skuša obraniti pred destabilizacijskimi poskusi Soroša. Nedopustno se mi zdi, da resolucija Evropskega parlamenta omenja uvedbo postopka nadzora, v okviru katerega bi preverjali, ali države članice spoštujejo vrednote. Ne želim ideološke zaščite Evropske unije niti na polskem, niti na mačarskem, niti v Franciji, niti kjerkoli drugod. Epa gospa predsedujoča. Danes se oglašam zato, ker smo včeraj med razpravo slišali veliko laži. Grški poslanec, verjetno komunist, je rekel, da na Poljskem pravne države ni. Kje pa je bil, ko si je Grčija dovolila in goljufala z velikimi zneski v času finančne krize. Ne potrebujemo ne levih, ne sredinskih svetovalcev, ki navajajo laži. Poljska je suverena država, je tudi upravičenka do evropskih sredstev. Mi evropska sredstva odlično porabljamo, to potrjujejo tudi številke Eurostata. Državljani pri nas živijo vse bolj srečno. Tudi stranka, ki je izgubila na volitvah, se želi zdaj maščevati in zdaj iz sodnikov delajo politike. To ni dobra praksa, zato sem glasoval proti. Hvala lepa. S tem zaključimo to točko. Naslednja točka je konvencija o biološki raznovrstnosti. Gospa Rowett, da bi besedo. Hvala lepa. smo na pragu katastrofalne izgube biotske raznovrstnosti. Zelo dobra novica je, da smo danes v parlamentu sprejeli resolucijo za COP15. Gre za konvencijo o biološki raznovrstnosti. To tudi odraža trenutek, v katerem je parlament predvsej okrepil svojo zeleno politiko. Tudi v javnosti se je mnenje spremenilo. Ampak vseeno je žalostno videti predstavnike voljivcev na drugi strani te plenarne dvorane, ki skušajo zaustaviti naše delovanje, ga upočasniti. Tu gre za izdajo ljudi, živali in skupnega projekta, ki se imenuje Evropska unija. Zakaj nam preprečujete izvajanje reforme v okviru SKP-ja? Zakaj nas zadržujete, ko želimo ukrepati v trenutku, ko je planet ogrožen? Hvala lepa. Zdaj pa še zadnja točka na dnevnem redu. Govorimo o preprečevanju nasprotja interesov. Gre za institucije in organe ekonomske unije. Gospod Howard. Hvala, podpredsednica. Z veseljem sem podprl to resolucijo. Zagotovo javnost želi večjo mero preglednosti zlasti v finančnem sektorju. Odkar je ekonomska monetarna unija postala realnost, so skeptiki, populisti in podporniki Brexita trdili, da gre za katastrofo in da se bo evro slejko prej sesul. Motili so se. V danih okoliščinah je evro uspeval in zdi se mi, da bo evro obstal še veliko dlje časa kot njihove popolne norčavosti in neumnosti. Sam sem zadnji britanski poslanec, ki bo nagovoril Evropski parlament v Bruslju, me žal ne bo več. Rad pa bi čestital vam, ostalim podpredsednikom ter prijateljem in prijateljicam ter tudi nasprotnikom, nikoli pa ne sovražnikom v tej dvorani. Vedno smo tako dobri, kot so dobri naši sodelovci. Sera McKinley, Kim Chapman in ostali, ki ste delali v moji pisarni v Združenem kraljestvu, Jenny Matthew in ostali v moji bruselski ekipi, ste bili res uspešni, predani, zvesti tudi v tem zadnjem težavnem območju. Hvala tudi Genu Kellyju. Ko sem bil ponovno izvoljen maja, sem se zahvalil tudi policiji in vsem, ki so sodelovali na voliščih. Nekoga pa sem pozabil omeniti in sicer Jane Coney. Jane, bolj javno kot to se ti ne morem zahvaliti. Najslabše pri mojem delu je bilo to, da sem bil strano tebe. Hvala, še enkrat ljubim te in ko me ljudje sprašujejo, kaj želim v prihodnjem, odgovorim, želim tebe. Ezzel a napirendi pontunknak a végére értünk. Hvala lepa. S tem je konec obrazložitev glasov. Nadaljujemo ob treh. That was not the point when I'm going. strani predsedujoči. Predsednica, <clears throat> dober dan, kolegice in kolegi, seja je znova odprta. Zapisnik, eh, včerajšnje seje je, eh, na razpolago. Ima kdo kakšen, eh, kakšno pripombo? Ne, torej je zapisnik odobren. 16. januarja 2020 je konferenca predsednikov sprejela predlog za koledar eh, delnih sej za leto 2021 in 2022. Torej za te dve parlamentarni leti. Datumi pa so sledeči za leto 2021. Od 18. do 21. januarja, od 8. do 11. februarja, od 8. do 11. marca, od 24. do 25. marca od sedmega do osmega aprila, od šestindvajsetega do devetindvajsetega aprila, od sedemnajstega do dvajsetega maja, od sedmega do desetega junija, od triindvajsetega do štiriindvajsetega junija, od petega do osmega julija, od trinajstega do šestnajstega septembra,

Za leto 2022 pa so datumi sledeči. Od 17. do 20. januarja, od 14. do 17. februarja, od 7. do 10. marca, od 23. do 24. marca, od 4. do 7. aprila, od 2. do 5. maja, od 8. do 19. maja, od 6. do 9. junija, od 22. do 23. junija, od 4. do 7. julija, od 12 do petnajstega septembra, od tretjega do šestega oktobra, od sedemnajstega do dvajsetega oktobra, od devetega do desetega novembra, od enaindvajsetega do štiriindvajsetega novembra, od dvanajstega do petnajstega decembra. Konferenca predsednikov se lahko odloči, eh, za dodatne delne seje pregleda, in sicer, eh, v sredo popoldne, v tednih političnih skupin in odborov v Bruslu. E, torej, datume boste našli na spletni strani plenarnega zasedanja. Rok za predloge sprememb pa je torek 28. januar 2020 ob 19. uri. Glasovanje bo potekalo v četrtek 30. januarja ob 11.30. In naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje za uh, komisijo in sicer uh, tridimenzionalno uh, tiskanje Eh, lahko pa se javite za um, uh, vprašanje CatchDI, lahko pa zavete tudi vprašanje modrega kartončka in sicer lahko to storite na konvencionalni način ali pa na elektronski način. Najprej dobi besedo gospa Schheinmacher za uh, pet minut, ona je avtorica tega ustnega vprašanja. Hvala lepa, gospa predsednica. Trodimenzionalno tiskanje je uh, tehnologija, ki prenaša velike gospodarske potencijale za naša uh, podjetja, zlasti za majhna, inovativna podjetja. In precej držav je že začelo sprejemati strategije, s katerimi želijo spodbuditi njen razvoj. Toda ta tehnologija odpira tudi pravna in etična vprašanja. Več tudi komisije je pokazalo, da so v zakonodaji Evropske unije vrzeli eh, ko gre za zakonodajo, ki podro ureja področje tridimenzionalnega tiskanja. Torej, doživeli smo tragične dogodke in zato se je pojavila potreba po ukrepanju na ravni Unije. 9. oktober 2019 sta bili ubiti dve osebi in dve osebi ranjeni v Halaju v Nemčiji. Napadalec je poskušal vstopiti v uh, eh, tamkajškšno sinagogo in sicer na judovski praznik Jom Kipur. Uporabil je tridimenzionalno natisneno orožje in načrt zanj objavil tudi na omrežju Twitter. Odbor za pravne zadeve je v svojem poročilu, ki ga je parlament 3. julija 2018 prejel eh, kot rezolucijo, že izrazil pomislike o izdelavi orožja s trodimenzionalnim tiskanjem, pa tudi eksplozivov, eh, drog in drugih nevarnih proizvodov. Eh, tu so omenjene tudi problematike v zvezi s civilno odgovornostjo in pa kršitvijo pravic intelektualne lasnine. Juri torej sprašuje Evropsko komisijo sledeče. Kako eh, se namerava spoprijeti s problemi, ki so povezani z protizakonito tridimenzionalno natisteni predmeti? Ali nameravate sprejeti kakšno zakonodajno delo glede na prejšnje študije in ocene? In katere eh, ukrepe eh, si boste zastavili in kakšen je časovni načrt za ukrepe, ki jih nameravate sprejeti? Kako eh, boste zagotovili pravočasni odziv? In končno, koliko napredka je bilo že doseženega pri ukrepih, ki se jih je komisija zavezala izvesti po resoluciji Evropskega parlamenta leta 2018? Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa bom dala besedo komisarju Lenarčiču. Izvolite, beseda je vaša. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, e, strinjam se s stališčem Evropskega parlamenta, ki je bilo izraženo v poročilu leta 2018. Avtorica je to poročilo tudi omenila, namreč, da tehnologija tridimenzionalnega tiskanja sproža tudi skrbi v zvezi s kibernetsko varnostjo, zlasti kar se tiče izdelave eksplozivov, drog in orožja in kakršnih koli drugih nevarnih predmetov. In da bi morali biti zelo previdni pri tovrstni proizvodni. Poglavitni problem eh, s trodimenzionalnim tiskanjem orožja je, Eh, eh, ta, da eh, so tukaj problemi s civilno odgovornostjo, pa ne samo to. To, to, nezakonito izde, to je nezakonito izdelano orožje, nezakonito uporabljeno. Kar se tiče nakupovanja in pa posedovanja orožja, je tako, da je izdelava orožja pravzaprav že prepovedana, razen če to odobrijo pristojni organi države članice kjer, se, kjer poteka izdelava ali pa se stava. Pri tem se lahko uporabljajo tehnične specifikacije na spletu. Sedaj spremljamo položaj in sicer v okviru političnega cikla, ki se nanaša na organizirani mednarodni kriminal. Imamo akcijski načrt 2020, ki zajema tudi operativno ukrepanje, katerega cilj je ta, da bi okrepili zavedanje pri uporabi te nove tehnologije, torej eh, tehnologije tridimenzionalnega tiskanja. Oktober preteklega leta je Europol eh, izdal obvestilo za vse organe kazenskega pregona eh, v zvezi s to temo. Evropska komisija pripravlja poročilo o uporabi direktive, ki pokriva Eh, teme, kot so vpliv eh, tridimenzionalnega tiskanja. To poročilo bo sprejeto um, septembra 2020 in tu razmišljamo o tem, ali bi morali sprejeti nadaljne ukrepe v zvezi z trodimenzionalnim tiskanjem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov za dve minuti gospod Garcia del Blanco. Si. Sí. <laughs> Se opravičujem, eh, gospa predsednica. Bom nadaljeval v španščini. Glede samega vprašanja lahko samo povem, da se vsi strinjamo s tem, da imamo pred sabo velik izziv prišlo je do velikega tehnološkega napredka, ki seveda pomeni tudi velike priložnosti. Gre za tridimenzionalne natisnjene predmete, ki nam lahko tudi pomagajo glede pridobivanja novih surovin, glede zmanjševanja onesnaževanja. Kajti če bi imeli manj strojev in manj izpustov, s to novo tehnologijo bi lahko res zmanjšali oglični odtis. To so priložnosti, potem pa imamo tudi številne izzive. Izzive zlasti glede varnosti. Varnost je zelo pomembno vprašanje. V zvezi s tem lahko omenim, tudi problematičen nadzor nad proizvodnjo. Prej ste tudi dejali, da lahko iz temnega, globokega medmrežja najdemo številne tehnične specifikacije, ki jih potem tudi uporabljamo za tridimenzionalno tehnologijo. Komisija je pa treba tudi upoštevati samo intelektualno lastnino vem, da imamo tukaj tudi številne primere, kjer ni dovolj nadzora. Slase, kar zadeva intelektualno lastnino posameznikov oziroma skupine, ki je delala na področju intelektualne lastnine. Poleg tega pa so tudi nove določbe preveč ohlapne in preveč široke. In ker imamo opravka z medmrežjem, z spletom, z globokim spletom, z uporabo napredne tehnologije, moramo zato tudi sprijeti zelo podroben pravni okvir. In čisto na koncu bi želel prositi komisijo, da spremlja vse ustrezne ukrepe in da tudi uskladi že obstoječo zakonodajo na tem področju. Hvala lepa, sedaj pa v imenu zelenih gospa uh, eh, Šrajenmaher. Hvala lepa. Zahvaljujem se eh, komisarju za njegov odgovor. No, naj nadaljujem uh, v nizozemščini. Torej, tridimenzionalno tiskanje je tehnologija, ki je postala zelo priljubljena. Uh, in eh, prinaša velike priložnosti za inovativna, zlasti majhna podjetja. Možnosti so brezmejne in naše življenje je zato postalo že precej enostavnejše. Naprimer se tiskajo medicinske proteze ali pa v gradbeništvu je tako, da se lahko v 48 urah zgradi majhna hiša. Ampak seveda ima ta medalja tudi drugo plat. Če naprimer ta tehnika pride v napačne roke. Dokaz za to so grozljivi dogodki v Haleju, kjer je nekdo poskušal udreti v sinagogo in je pri tem ubil eh, dve osebi in ranil še nadaljni dve. Torej, kot rečeno, obstajajo prednosti, to, da ne smemo si zatiskati oči eh, pred nevarnimi posledicami tehnologije, pomislimo naprimer na droge ali na orožje. Ali smo našli primerno od primeren odgovor, ali imamo primerne predpise. Ne, komisija je storila prvi eh, korak, imamo akcijski načrt, tudi eh, kazenski eh, organi oziroma organi kazenskega pregona in pa policija je ustresno usposobljena, ampak vprašanje je, ali je to dovolj. Kajti, če si to podrobneje pogledamo, potem vidimo, da imamo tukaj vprašanje civilno-pravne odgovornosti, intelektualne lastnine kako bi lahko preprečili to, da bi se eh, tiskalo nezakonito orožje. Skajte, to se lahko še ponovi, torej vprašanje za komisijo. Eh, že ste omenili dosedanje okrepe, ampak zanima me, ali eh, boste sprejeli nove določbe, ali boste uvedli nove standarde, kajti verjetno se vsi strinjamo pri tem, da moramo nujno preprečiti dogodke iz Halaja. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu evropskih eh, konzervativcev za tri minute gospod džambacki. Hvala lepa, eh, gospa predsednica, gospod komisar. No, koliko nas je v dvorani? Ena, dve, tri, štiri. Preden se spustim v podrobnosti, eh, bi raz nagovoril vas, gospa predsednica, in rekel nekaj, kar sem rekel že na prejšnjih sestankih. Toliko malo eh, ljudi je v dvorani v četrtkih popovdne in to je sramota. Spremeniti moramo naše prakse. Ali bomo opustili to sejo ali pa naj ljudi eh, oziroma poslanci dobijo samo 50 odstotkov svoje dnevnice. Naj ponovim, to je sramota, da nas je tako malo v dvorani in prosim, da to sporočilo posredujete pristojnim organom. Sedaj pa k temi. Tridimenzionalno tiskanje je pomembna tehnologija, ki eh, bo omogočila nove inovacije, naprimer na področju medicine. Nihče ni mogel predvideti, To, kar je James Watts uh, iznajdel pred 300 leti, to, da eh, tu se skrivajo tudi tveganja in zato moramo ukrepati. nemoralni ljudje se lahko polastijo orožja, ne samo zato, ker odprajo spletni iskalnik. Eh, tako orožje lahko pride v roke teroristom. Samo dejstvo, da lahko ljudje odprajo iskalnik in se naučijo narediti orožje, kaže, da da eh, je to vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati. V Bolgariji imamo problem s kriminalom in sicer v majhnih krajih, v majhnih mestih. Včasih morajo ljudje nositi orožje, zato da lahko zaščitijo svoje družine. Včasih lahko ustaviš osebo, ki je oborožena, samo če nosiš orožje. Ne glede na to, kakšne ukrepe bomo sprejemali od zdaj naprej, to ne bi smelo ovirati eh, ljudi pred tem, da na zakonit način pridobijo orožje. V preteklosti smo razpravljali o prepovedi lovskega orožja. To bo privedla samo do tega, da bomo uničili stare navade in običaje. Mislim, da potrebujemo druge ukrepe, s katerimi bomo zaščitili takšne tradicionalne dejavnosti. Včasih se zgodi, da človek mora nositi orožje. Uh, uh, gospod slabakov je zadnji uh, na mojem seznamu hvala za besedo gospa predsedujoča imam nekaj vprašanj za prejšnjega govornika ne vem kako lahko razlikujemo med natisnjenim orožjem in Tejanski, gospod Čambaski, ali poznate razliko med obima? Kaj ti če nosiš orožje in ga tudi uporabljaš, tudi tukaj ni neke hude razlike. Recimo, v svojem stanovanju, v svojem domu imam lahko tudi kalašnikov Morda so mi ta orožja všeč, zato res ne razumem, zakaj imamo tako omejeno zakonodajo na tem področju. Zakaj ljudem ne dovolimo, da se zaščitijo z orožjem. Recimo Bolgarija. Če me nekdo napade z nožem, se lahko ubranim samo z istim orožjem, se pravi z nožem. Ja, mislili smo, da gre za postopek pritegnitve pozornosti, ampak dejansko gre za postopek modrega kartona. Tako je, gospod Čambanski. Ali boste odgovorili na to vprašanje? Tako je, 30 sekund. Hvala, gospod Slabakov, za to vprašanje. Jaz strinjam se s tem kar ste dejali. Mislim, da bi vsak državljan, ki spoštuje zakon, vsak državljan, ki še ni bil obsojen, vsak državljan, ki plačuje davke, bi moral imeti tudi pravico, da se zaščiti. Ne, da bi pri tem seveda kršil veljavno zakonodajo. Sedaj pa bom ponovno dala besedo komisarju Lenarčiču. Izvolite. Hvala za besedo, hvala da, za to kratko, ampak zelo zanimivo razpravo. Vse sem si zabeležil, vse bom posredoval ustreznim službam komisije. Preliminarno pa vam lahko že nekaj danes povem. Intelektualna lastnina, recimo. Komisija je pred kratkim naročila študijo o posledicah pravice intelektualne lastnine glede razvoja tridimenzionalnega tiska. Kaj namen te študije? Z njo hočemo pravzaprav proučiti vse posledice intelektualne lastnine pri razvoju industrijskega tridimenzionalnega tiska. Komisija bo seveda upoštevala vse ugotovitve te študije in se bo potem na podlagi te študije odločila o naslednjih korakih. Recimo boj proti ponarejenim izdelkom, ki se proizvajajo v obliki tridimenzionalnih natisnjenih predmetov, vse to je velika prioriteta za komisijo. Potem pa še direktiva odgovornosti proizvodov. Komisija je že objavila peto poročilo o tej direktivi zadnji bil v letu 2018. Poleg tega je tudi objavila službeni dokument, sejni dokument za odgovornost za nove tehnologije. Poleg tega pa komisija sedaj pripravlja tudi smernice za izvajanje direktive. Te smernice pa bo komisija objavila ob koncu tega leta. To pa še ni vse, komisija sedaj razmišlja tudi o tem, ali bi bilo smiselno, da se prenovi direktiva o odgovornosti direkt, eh, proizvodov. Potem pa še incident iz Halja. Nemški predstavni organi so ga tudi temeljito proučili. Nemški parlament je tudi gotovil, da ne potrebujemo nobenih zakonodajnih sprememb, kajti trenutno nemško pravo izredno kaznuje nedovoljeno proizvodnjo orožja, ne glede na metodo proizvodnje. Komisija pa bo vseeno svetu in parlamentu predložila poročilo o posledicah izvajanja direktive o orožju. Poleg tega bo upravila tudi umestni pregled izvajanja vseh določb, če pa se bo izkazalo za potrebno, bo predlagala tudi nove zakonodajne predloge. Zla se kar zadeva kot QR. Najlepša hvala. Thank you very much, Mr. Hvala za ta pojasnila, gospod komisar. Razprava je zaključena na začetku naslednjega plenarnega zasedanja boste dobili tudi zapisnik v potrditev. Poleg tega pa bom vse te resolucije poslala njihovim avtorjem, s tem se tudi zaključuje današnja seja. Želim vam vsem prijetno popovdan.